Jaz je nagrad, imam. Hvala lepa, gospod Timmermans. Sedaj pa gospod Gonzales Pons. Izvolite. Gracias, eh, Hvala lepa. Pozdravljeni v imenu ELS, gospod Timmermans. Najprej želim povedati, da se strinjamo z vašimi urednotami. Evropske državljane so prav tako zavezane zaščiti temeljnih pravic naprimer dostojanstvo, solidarnost, enakost in tako naprej. To je tisto jedro, ki se mu ne moremo odpovedati kot evropejci. To je bilo jasno v vašem odgovoru. Evropska unija mora ukrepati zato, da zaščiti človekove pravice proti vsem oziroma predvsem vključno z terorističnimi organizacijami. Izkoristiti moramo vsa sredstva, ki so nam na voljo zato da zaščitimo območje svobode, varnosti in pravice. Želimo si, da bi to bilo enako Evropski uniji. V Siriji je sedaj na deset tisoče evropejcev, ki se ukvarja s terorizmom. Kmalo se lahko vrnejo domov in začnejo izvajati teroristične dejavnosti tukaj. Zanima me, kakšen predlog boste podali kot član komisije za to, da bi zaščitili evropejce pred terorizmom. Hvala. Uh, Hvala lepa za vaše vprašanje. To je prav gotovo eno najtežjih vprašanj, s katerim se soočajo Evropska unija in države članice. Neverjetno je, da eni naših najbistrejših mladih sprejmejo odločitev, da se, od, da se odpravijo v tuje države in da se borijo proti tem vrednotam, ki jih imamo mi, na to pa se vrnejo in ogrožajo naše družbe. Jasno je, da imajo družbe pravico, da se zaščitijo proti tej obliki terorizma in kot eh, države bomo morali tesneje sodelovati, zato da poskrbimo, da bomo imeli odgovore na to neposredno grožnjo naši varnosti gre za jasno nevarnost glede varnosti evropejcev. Jasno je, da so države članice odgovorne za zaščito državljanov, ampak kar zadeva komisijo in Evropsko unijo, boj proti terorizmu ne sme voditi do tega, da bi zanemarili temeljne pravice. Pri boju proti terorizmu moramo zagotoviti, da ne bomo omejevali temeljnih pravic, ki morajo veljati za vse državljane. Če bomo sprejemali kompromis v zvezi z temeljnimi pravicami, potem bomo dejansko škodili sami sebi. Zmagali bodo teroristi. Pri boju proti terorizmu moramo poskrbeti, da se vsaka evropska institucija in država članica drži načel v listini in v pogodbi Evropske unije. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu socialistov, vam kot predsednik socialistov, želim podati dobrodošlico in se vam zahvaliti za vaš govor. Na zadnjih volitvah smo videli, kako oddaljeni so evropski državljani od institucij Evropske unije. To je še vedno prisotno. Evropski projekt je ogrožen in eh, zdravilo za to je večja udeležba državljanov. Ta komisija bo imela nalogo, da ta trend preobrne, zato da ne bo šlo več za pristop od zgoraj na vzdolj, ampak od spodaj na vzgor. Ljudje morajo imeti več besede pri odločanju. Po Lizboni morajo ljudje imeti možnost, da podajo svoje predloge v zvezi z okoljem in eh, evropska državljanska pobuda je zelo dober instrument. Upam, da bo vaša komisija storila svoje, da zmanjša ta demokratični deficit. Hvala lepa, gospod Petela. V razpravi o Lizbonski pogodbi sem se želel, da je evropska državljanska pobuda zelo pomembna. To je zelo pomembno za zagotavljanje demokratične vsebine in v zadnjih letih smo videli, da se je komisija odzvala na način, ki je razumljiv, ampak eh, včasih je bil ta odziv nekoliko suh, nekoliko bolj legalističen. Evropska državljanska pobuda pa ni samo pravno vprašanje. In predlagam, da bi imeli bolj političen odgovor, ko slišimo glasove državljanov. Evropska komisija mora preučiti pobude in eh, vedeti, da si ljudje želijo spremembe. Seveda, členi so določeni in treba jih je spoštovati, takšen je pač pravilnik, ampak to nikako ne pomeni, da moramo duh pogodb izkoristiti v celoti. Dejansko bi morali imeti razprave o teh velikih vprašanjih, ki jih eh, ljudje podajo. Če ljudje želijo govoriti o posameznih vprašanjih, potem se moramo kot eh, parlament in komisija s tem strinjati in dejansko začeti izvajati razpravo z ljudmi. Ne pa, da tečimo tukaj v Bruslju. Ne navezati moramo stike tudi z državami članicami, kaj te ljudje si želijo videti svoje komisarje in svoje poslance. Hvala. Hvala lepa, gospod Vandalen. Hvala lepa. Veliko državljanov je kritičnih do Evrope. To je bilo vidno tudi pri udeležbi na volitvah. Od leta 1979 udeležba na volitvah redno pada. Evropske institucije nismo priljubljene, razen ko govorimo o subvencijah. Sedaj pa slišimo, da ljudem določamo preveč pravil. Torej, vi ste najboljša, najboljši forum za to, da se borite proti temu. Prisluhnil sem vaši uvodni izjavi, govorili ste o tem, da boste zmanjšali birokracijo in da boste poskrbeli, da bo Evropa delala bolj učinkovito. če si ogledamo naprimer postopke javnih naročil in pragove, morda bi lahko dosegli kak napredek, ampak zanima me specifično, kako boste dosegli, da bo Evropa bolj učinkovita, da ne bomo več iritirali, ampak inspirirali. Hvala. Hvala lepa, gospod Vandalen, za vaše vprašanje. Če bi bili v tem času lani z mano na Majdanu v Kijevu, potem bi lahko videli, kako Evropa dejansko navdušuje ljudi. Evropa je svetilnik v tistem delu sveta, kjer včasih svetlobe primankuje. Ampak po drugi strani imate prav, Evropa iritira, ljudje imajo pomisleke v zvezi z Evropo, v zvezi z pravili, v zvezi z izvajanjem pravil, ampak to moramo preučiti. To moramo storiti mi in to morate storiti tudi vi v Evropskem parlamentu v svoji izjavi sem povedal, kako bi lahko to storili. Skupaj bi se morali truditi v tej smeri. Parlament izvaja presojo učinka in to ste napovedali sami, ampak tudi svet bomo morali prepričati, da izvedajo presojo učinka, zato da bodo oni spremenili svoje postopke. Na kratek rok, Moramo poskrbeti, da bodo ta mala podjetja, podjetja z enim zaposlenim, imela nekaj od Evrope. Sedaj se pritožujejo, zato ker jih Evropa obremenjuje. Kaj, če bi jim dali več manevrskega prostora? Kaj, če bi jim dali več možnosti, da bodo podjetniki, da bi sprostili podjetniški duh, naprimer? Ministrstvo za gospodarska vprašanja je v moji državi izvedlo vprašalnik med pekarnami. In uh, ugotovili so, da bi celo manjša odprava birokracije vodila do več delovnih mest in rasti. Sedaj si želimo, da bi MSP ustvarili več delovnih mest, kajti 85 odstotkov delovnih mest v Evropi vodi iz MSP. -ja. Mislim, da bi tako lahko dosegli pozitiven rezultat. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljeni, gospod Timmermans, skupina Alde. Uh, pozdravlja novo inovativno organizacijo Evropske komisije, imate kabinet podpredsednikov, vendar nekateri kandidati so dejali, da novega sistema dveh razredov ne bodo sprejeli. Kakšne pristojnosti in kakšna sredstva kot prvi podpredsednik imate vi za to, da disciplinirate druge komisarje? In če podpredsedniki nimajo pravih pristojnosti, po mojem mnenju, ta nov sistem sploh ne bo deloval. Kaj menite o tem? Za skupino Alde so evropske vrednote ključnega pomena, kot tudi za vas. V svetu je vedno več fanatikov in Evropa mora svoj odgovor dati tako, da okrepi temeljne pravice in svoboščine. V svojem govoru ste dejali, da se boste zauzemali za to, ampak v pisnih odgovorih pa ste dodali še, da bomo upoštevali kulturno raznovrstnost. Ali to pomeni, da boste spoštovali kršenje človekovih pravic kot kulturno posebnost? in ali boste zatisnili oko, če bo v imenu nacionalne tradicije neka država članica kršila te določbe. S drugimi besedami, se boste borili za državljane ali boste sluga vlad? Hvala. Hvala lepa, zelo so mi všeč takšne vprašanja. Gospa Infeld, naj začnem pri drugem vprašanju, kajti to je ključno vprašanje. Mislim, da bom poskušal sodelovati z vsemi v Evropi, ki spodbujajo temeljne pravice. Želim oblikovati mrežo institucij, ki se med seboj krepijo. Sodelovati želim z Svetom Evrope, sodelovati želim z Agencijo za temeljne pravice in sodelovati želim z Beneško komunijo komisijo in tudi z nevladnimi organizacijami. Prav gotovo ne bom sprejemal kompromisov v zvezi z temeljnimi pravicami. Tukaj ni kulturnih izgovorov, kulturnega konteksta, nič ne upraviči kršitve temeljnih pravic. In vsaka država članica v, držav, v Evropski uniji je sprejela to listino. Evropski parlament in vsa država članica so to sprejeli. Vse, kar lahko storim jaz, je, da poskrbim, da bo vsaka država članica izpolnila obveznost, ki jo je sprejela. In izkoristil bom vsak instrument, ki ga ima na voljo komisija, zato da bom poskrbel, da bodo države članice izvajale ta pravila, ki so jih same sprejele. Kar zadeva organizacijo komisije. Brez skrbi. Poskrbeli bomo, da se bo komisija posvečala prednostnim nalogam ki jih je določil predsednik Juncker in ki jih je potrdila tudi večina Evropskega parlamenta. Podkrbeli bomo, da se organizacija komisije posveča glavnim vprašanjem. Res je, pogodba je osnova in eh, pogodba komisarju daje posamezen portfel, ampak pogodba. Predsednik komisije prav tako daje pristojnosti, da komisijo organizira po svoje. Predsednik Juncker je zadeve organiziral tako, da bo lažje izpolnjevati prednostne naloge in mi vam bomo pokazali, da smo to sposobni tudi storiti. Hvala, hvala lepa, gospod Zimmerman. Nun, Herr Timmermans, ich habe verstanden. Hvala lepa, gospod Timmermans. Slišali sem, da ne boste v rokah vlad. Lepo bi bilo, če bi bili leva roka gospoda Junkerja, kajti potem obstaja možnost, da bi dejansko storili to, kar države članice od vas zahtevajo, da ne bo prišlo do kršitve človekovih pravic in tako naprej. Krizno upravljanje, politika trojke, vrčevalni ukrepi, vse to je vodilo do kršitve človekovih pravic in temeljne istine o človekovih pravicah. Kaj boste storili za to, da pri oceni posledic in presojah učinka več pozornosti namenimo temu vprašanju. Drugič, kako boste prispevali k dialogu z nacionalnimi parlamenti, tako da bodo države članice bolj pripravljene, da zagotovijo ta potrebna finančna sredstva, ki jih potrebujemo za naložbene programe. Hvala. Temeljne pravice bomo spoštovali v institucijah in tudi v državah članicah. Predsednik komisije je v svojem poročilu že obljubil, da bo skrbel za to, da se pri novih ukrepih upoštevajo tudi socialne razsežnosti. Za nas je to zelo pomembno. Poskrbeti moramo, da bodo vključene tudi ocene socialnih učinkov posameznih ukrepov. To je obljubil gospod Juncker in to bomo prav gotovo tudi tako storili. Kar zadeva dialog z nacionalnimi parlamenti. Mislim, da moramo skrbeti za to, da mobiliziramo finančna sredstva tam, kjer so na voljo, zato da bomo lahko vlagali v evropsko gospodarstvo, zato da bomo imeli več delovnih mest, zato da bomo poskrbeli za upanje v Evropi, kajti državljani Evrope so res zelo trpeli v tej krizi. Gospod Juncker je to že povedal in sam se z njim strinjam. To je vprašanje povezano z našim proračunom, vprašanje povezano z naložbami, z Evropsko investicijsko banko in tako naprej. Prepričan sem, da bomo uspešni, kajti Včeraj je gospod Dobrovski že povedal, naše gospodarstvo sedaj potrebuje naložbe in eh, zato bomo poskrbeli. O to sem pripričan. Hvala. Lombea. Gospod Lomber, hvala lepa. Vam bom dal še priložnost, da poveste, kaj bo francosko, gospod Timmermans. V svetu, kjer imamo popolno eksplozijo svoboščin je ta zakon in pravo tista, ki nas omejuje. In tu me zanima vaše razmišljanje o boljši zakonodaji iz dveh vidikov. Izredno ste rekli, da ste proti eh, davčni harmonizaciji, kar zadeva obdočitev podjetij v Evropi. Imamo 28 različnih sistemov obdočitve za podjetja in eh, to pomeni, da so dejansko multinacionalke tiste, ki imajo pravo suverenost v svojih rokah, ne pa eh, evropske demokracije. Eh, in zanimajo me, kaj boste storili s tem v zvezi. Kot drugo, kaj menite o sistemu ISDS, ki ga vključujemo v naše sporozume, kajti to je namenjeno temu, da države odvrača od regulative in zanimajo me, ali je tudi to po vašem mnenju sestavni del te boljše zakonodaje, better regulation. Gospod Timmermans, hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod predsednik. Ja, če, če ustrajate, lahko s predsednikom govoriva tudi v dialektu. Ni problema. No, kar zadeva javno finančno harmonizacijo. Tu so pač omejitve znotraj ustavnih pogodb. Komisija lahko predlaga eh, marsikaj, ampak eh, v okviru pogodb preko meja pogodb ne moremo. Če boste predlagali spremembe pogodb, prav je to druga zgodba, ampak komisija lahko svoje predloge vedno uh, snuje le na podlagi ustanovnih pogodb. Tako da iz tega naslova ne vidim pristojnosti za Evropsko komisijo na področju, ki ga imenjate. Zdaj, kar zadeva dostop do sodišč, mislim, da je bila kolegica uh, Jourova zelo jasna, kar zadeva to vprašanje. In mislim, da tudi drugi komisarji, ki ste jim, oziroma kandidati za komisarje, ki ste jim zastavljali ta isto vprašanje. Tu ne gre za to, da bi omejevali pravico evropskih državljanov, kar zadeva pravna sredstva pred evropskimi sodišči v primeru spora. Tako da tu nikakor ne vidim možnosti za to, da bi v pogodbah, o katerih se pogajamo, omejevali dostop do sodišč Eh, da bi bil ta bolj omejen, kot je v tem trenutku. Kar zadeva pogajanja z drugimi državami, konkretno z ZDA, bo to vsekakor ena od zelo, zelo jasnih meja, preko katerih EU ne more. Gospod eh, Borelli. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani gospod komisar, glede na to, da ste odgovorni za področje boljše zakonodaje, da ste odgovorni za koordinacijo, pravosodja notranjih zadev. In to je nekaj, kar nas skrbi. Namreč vemo, da je velik delež evropskih sredstev v preteklosti končal v rokah organiziranega kriminala. In zato me tu zanima, kakšne konkretne pobude imate v mislih za posamezne sektore, ravno zato, da bi preprečili to vrsten pretok bruselskih v narekovajih sredstev, v podjetja oziroma organizacije, ki podpirajo organiziran kriminal. Ja, tu je vsekakor na mestu odgovornost evropskih eh, institucij in zato bomo tudi sprejemali odločitve na evropski ravni, odločitve, ki bodo neposredno učinkovali v državah članicah. Ampak, ampak istočasno, kar zadeva sredstva, o katerih je spoštovani gospod Boreli zdaj govoril, tudi velika stopnja odgovornosti držav članic in tudi drugih eh, organov, ne nujno na ravni držav, ampak tudi na ravni lokalnih skupnosti in drugih eh, ravni. Tako da mislim, da nas tu čaka izredno natančno delo in sodelovanje z državami članicami. In sicer zato, da se prepričamo, da se ta sredstva namenjajo tistim zadevam, ki jih želimo dejansko doseči v državah članicah. Morda, morda to v tem trenutku preveč prepuščamo državam članicam. Dejstvo je, da je to odgovornost držav članic in tudi evropskih institucij, odgovornost napram evropskim državljanom, ki so s svojimi davki financirali to vrstna sredstva. Tako da mislim, da moramo zadevo ustrezno raziskati tudi s pomočjo računskega sodišča, da bomo v prihodnje bolje vedeli, kam dejansko gredo ta sredstva v evropskih eh, državah članica. Gospa Hübner, hvala gospod predsednik. Spoštovani gospod kandidat, dejali ste, da boste prihodnje leto predstavili predlog med institucionalnega sporazuma o boljši zakonodaji. Eh, leta 2300 svet, komisija in eh, parlament določili, da bodo ravno preko tega inštrumenta izboljšali način sprejemanja zakonodaje. Imamo tudi člen 17 eh, pod EU, ki govori o zakonodajnem programu, ki pa ga žal Evropska komisija ni izkoristila in pričakujem, da verjetno tudi državljani od nas pričakujejo boljšo zakonodajo. Zdaj, če bomo imeli skupaj skupne zakonodajne programe v tem medinstitucionalnem sporazumu, se bomo manj prepirali o sami eh, formi zakonodaje, ampak se bomo bolj sredotočili na vsebino. Moje vprašanje torej je, ali nameravate pripraviti popolnoma nov medinstitucionalni sporazum, ki bo vključeval tudi to uh, programiranje zakonodajnega dela, ali pa boste samo spremenili dogovor iz eh, leta 2003 ali pa imate v mislih nekaj popolnoma drugačnega. Predsednik prekinja in pričakujem vaš odgovor v polščini, mimo grede. Ja, hvala lepa. Ampak to je pa tudi to, kar znam povedati. Več kot hvala ne znam reči v polščini. Ja, žal mi je, sram me je, da ne govorim polsko. Moral bi kot uh, uh, sin moža, ki so ga polski vojaki osvobodili pred 70 leti v mestu Breda na Nizozemskem. Ampak, če sem zdaj konkreten glede vašega vprašanja. Moje zamisli glede boljše zakonodaje, glede boljšega sprejemanja zakonodaje so vezane predvsem na začetek dialoga z Evropskim parlamentom, kajti Evropski parlament je začel sprejemati korake za boljše zakonodaje, naprimer z lastnimi presvojami učinka. To je zelo koristno, zato da se vzpostavi nov, boljši sistem in skupaj potem moramo pred svet, kajti še vedno nas čaka veliko prepričevanja sveta, da nam bo svet sledil eh, v tem našem pristopu. Mislim, da je to tisto, kar je ključno, kajti v tej fazi smo res zelo dobri v smislu eh, predhodnega preverjanja in priprave zakonodaje, ampak enkrat, ko gre zakonodaja potem v ta res svojevrsten postopek. Nikjer na svetu druge ni eh, teh dveh obravnav, so zakonodajalca, eh, zakonodajalec je po eni strani eh, izvršna oblast doma, v Bruslu pa zakonodajna oblast, ker to je res svojevrsten sistem in v Bruslu so prisotni drugačni elementi kot na nacionalni ravni. Ampak dejstvo je, da ostajo dvomi glede našega načina dela, ostajo dvomi glede sestave naših ekspertnih skupin. Ostajajo dvomi glede participacije parlamenta v celotnem postopku in jaz želim biti partner parlamenta pri vzpostaviti boljšega sistema. Če treba sistem popolnoma prenoviti, tudi prav. Eh, vsekakor predlagam, da storimo tudi to. Če lahko naredimo več natančnih sprememb, Eh, znotraj obstoječega sistema skupaj s parlamentom tudi prav, ampak začnemo z dialogom čim prej, da bo to, kar želita parlament in komisija, dejansko prišlo tudi pred svet, kajti dejstvo je, da moramo svet prepričati, da stopi na našo stran. Hvala, gospod eh, Timmermans. Velika sprememba zdaj, gospa Breso. Uh, Spoštovani gospod prihodni podpredsednik, glede na vaš zelo širok eh, portfelj in tudi glede na vaše jasne zaveze za boljšo zakonodajo, me zanima, kako nameravate jamčiti, da bo temeljna razprava o prihodnosti Evrope eh, dejansko ostala v spredju, da ne bo zamegljena. Zanima me, po vašem mnenju, ta uh, razmišljanja o spremembi obstoječih pogodb in pa tudi sama tematika trenutnega stanja. Je to primerno? Zanima me, kar zadeva popolno uveljavitev pogodbe o delovanju EU. Ali je to po vašem mnenju nekaj, kar bi se zgodilo v prvi ali v drugi fazi? Gospod Timermans, ja, veliko vprašanj imate, gospa. Torej jaz sem mnenja, da še nismo izkoristili celotnega potencijala, ki nam ga ponuja Lizbonska pogodba. Ogromno zadev je še, ki jih lahko storimo in ki jih lahko izkoristimo znotraj Lizbonske pogodbe, da dosežemo to, kar želimo. Ko bomo absolutno prepričani, da več ni mogoče, takrat, ja, takrat lahko odpremo razpravo o spremembah pogodbe. Sam moram reči, da sem zelo, ne vem kako naj rečem, ne bi bil rad preuranjen to v tej razpravi, kajti zelo dobro se zavedam in se spomnim težav, ki smo jih imeli v preteklosti, zato da se sprejmejo spremembe pogodbe. Mislim pa, da e, bo težko prepričati vse državljane. V moji državi smo imeli to izkušnjo, ki, me, ki je bila zelo boleča leta 2005. Tako da tu na tem mestu mislim, da moramo začeti predvsem izkoriščati potencial, ki ga ponujajo obstoječe pogodbe, potencial, ki še ni izkoriščen. Kar zadeva uh, vključevanje tega javnofinančnega, fiskalnega pravila, ne vem, kako se temu reče v italijanščini, skratka, to ne vem, kako naj bi vključili v sistem evropskih pogodb. Mislim, da ni potrebe po spremembi pogodbe za to, da se. Eh, to zgodi. Gospod Kirkhope, gospod Timmermans, v vaših eh, pisnih odgovorih ste zapisali, da boste zagotovili, da bo vsak predlog komisije spoštoval načelo subsidijarnosti in sorazmernosti in tudi listino o temeljnih pravicah. Ali lahko vi kot komisar za boljšo zakonodajo zagotovite tudi to, da bo vsak predlog prav tako spoštoval eh, načelo zdrave kmečke pameti? Zdrava pamet in ravnotežje je tisto, kar je ključnega pomena za iskanje Eh, boljših rešitev in prave nijanse za pogosto zelo polarizirana vprašanja, kot so priseljevanje, varnost in eh, pravosodje. Kakšne konkretne pobude torej predlagate in nameravate uveljaviti, zato da se ponovno vzpostavi ravnovesje in zaupanje, da bodo evropski državljani eh, menili ne le, da Evropska unija zagotavlja pravice z področja njihovih podatkov, ampak da zagotavlja tudi eh, svobodo eh, gibanja, da se bori proti zlorabam in da Evropska unija zagotavlja temeljne svoboščine, obenem pa tudi zagotavlja eh, Eh, pravico in pa spoštovanje nacionalnih eh, sistemov. In ni treba zdaj odgovarjati v jorkšskem dialektu angliščine. Hvala lepa. Ja, upam, da ne bom. Ja, gledajte, država, ki jo vi najbolje poznate, je rojstni kraj zdrave pameti. Ne? In eh, ko sledimo političnim razpravam v vaši državi, se sprašujem, ali so vsi res še v stiku z zdravo pametjo. Ampak ja, se bomo k temu še vrnili. Ja, jaz sem zelo pragmatična oseba in ne bi sploh rad bil ideološki glede teh vprašanj. Ampak res tu izpostavljate izredno temeljno vprašanje. To bo ena najbolj eh, težkih zadev, s katerimi se bo soočal eh, ta parlament, eh, ta komisija v, in te države članice v prihodnih petih letih. Namreč naše družbe so pod neposrednim pod neposredno ogroženostjo ljudi, ki so pogosto rojeni v naši družbi, ampak želijo sesuvati naše vrednote. Ne želijo, da imajo ženske pravice v naši družbi. Ne želijo, da zagotavljamo enake pravice za eh, pripadnike skupnosti LGBT. Eh, ne želijo, da eh, našo družbo vodimo na način, kot jo vodimo po načelu vladavine prava. In zaščititi se moramo pred tem zunanjim uh, Eh, pa to je zunanjo nevarnostjo. In pri tem seveda moramo paziti na to, da ne kršimo naših lastnih temeljnih pravic. Ampak mislim, da bi bilo naivno verjeti, da se varnost lahko zagotavlja le, z, le skozi prizmo temeljnih pravic. Ja, lahko zagotavljamo temeljne pravice, obenem pa zagotavljamo tudi prvo stvar, ki jo mora vsaka vlada svojim državljanom jamčiti in to je varnost. In mislim, da ja, potrebujemo dialog, potrebujemo dialog z državami članicami o tem, kako se tega najbolje lotiti, da se bodo spoštovale temeljne pravice, ampak da se bodo obenem naši državljani počutili varne doma, na ulici, v svoji šoli, na svojem delovnem mestu. Hvala lepa, gospod Kavada. Hvala, gospod eh, predsednik. Nova priložnost, da spregovorite francosko, kot je že dejal gospod Lomberc. Torej, eh, evropska zgradba je kot uh, uh, ljubezen. Treba jo vse čas dokazovati. Ena država članica, Mačarska, je trikrat v štirih letih kršila evropske pogodbe. Eh, kršila je pravice svobode tiska, nedavno so celo zaprli postajo RTL klub zaradi negativnega poročanja o vladi, nedavno so izvedli hišne preiskave v štirih Eh, nevladnih organizacij, ker so dobili nekaj norveške pomoči, kot da je norveška neka okupatorska sila, ki ogroža Mačarsko. Prav tako so eh, obdavčili evropska podjetja, ki niso mačarskega porekla. No in to, kar je najbolj eh, zaskrbljujoče, reforma pravosodja je absolutno spolitizirana, kar je privedlo do popolne neutralizacije ustavnega sodišča. In moje vprašanje je enostavno. Ali menite, da je trenutna situacija na mačarskem nekaj, kar predstavlja sistematično in sistemsko rušenje evropskih vrednot in pravil, oziroma zanima me, kaj nameravate storiti, uh, uveljaviti člen 7 oziroma neke uh, začasne ukrepe. Ja, hvala za to vprašanje. To je vprašanje, ki se je zelo pogosto pojavljalo v zadnjih letih eh, v zvezi z Mačarsko. Temu se ne treba izogibati. To je jasno. Ukrepi komisije so konec koncev prispevali k reševanju konkretnih primerov v dialogu z Mačarsko. In lahko vam zagotovim, da kar zadeva Mačarsko in kar zadeva vse ostale države članice, bo moje ravnanje takšno, da bom angažiran, da bom sprožal razpravo, iskal bom konkretne rešitve za konkretne probleme v dialogu z vsemi državami članicami, za katere gre v teh primerih, ampak ne bom pa tudi ne okleval, ko bo šlo za uporabo vseh orodje, ki jih ima na voljo komisija, zato da se zagotovi popolno in celovito spoštovanje določb pogodbe in pa določb, ki so jih podpisale vse države članice. Torej, komisija bo sprejela vse potrebne ukrepe za to, da zagotovi celovito spoštovanje obveznosti, ki neposredno izhajajo iz pogodb in drugih evropskih dokumentov ki so vezani na temeljne pravice naših državljanov. Vsak evropski državljan ima pravico do celovitega spoštovanja njegovih ali njenih pravic in to v vseh državah članicah. Gospod Krisogonos. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod kandidat za podpredsednika. Eh, Prišli smo do zaključka, da so varčevalni ukrepih, katerimi ste prisilili eh, Grčijo preko trojke, dejansko kršitev evropske temeljne eh, listine. Ne le evropske, ampak celo listine o človekovih pravicah Evropske unije. In to so zadeve, ki so še vedno nerešene, trojka pa zahteva vedno te strožje ukrepe. Sam sem kandidata za komisarja Katanina o tem povprašal in dejal je, da dokumenti grške vlade niso dokumenti Evropske unije in da človekove pravice nimajo nobene zveze z vrčevalnimi ukrepi v Grčiji. Zato vas sprašujem naslednje. Kar zadeva delovanje trojke, jih zavezuje temeljna listina o človekovih pravicah ali ne. In eh, zanima me, kaj lahko storite za to, da v Grčiji te pravice ne bodo več kršene. Ja, kot prvo ne povem, da če pogledamo razmere v Grčiji danes, je skoraj da čudežno, kako je Grčiji uspelo premostiti res eh, najhujše težave, ki jih je ta kriza povzročila. To, kar so se dogovorili na ravni Grčija trojka, je imelo pozitiven učinek na grško gospodarstvo. Zdaj seveda ne zastiram dejstva, da je to ogromno stalo številne Grke, ki so izgubili delo, morda celo svoje domove, svoje premoženje in še vedno številni v Grčiji hudo trpijo. Ampak načrt, ki ga je pripravila trojka, strogo v dogovoru z grško vlado, temelji na pogodbah in temelji na pravo skupnosti in temelji tudi na nacionalnih pristojnostih Grčije. In moram reči, da verjamem, kot je dejal predsednik Juncker, da bo do potrebni tudi še nadaljne ukrepi Evropske unije, da se natančno preuči tudi socialni učinek teh strukturnih reform. To je ključnega pomena. Ne bi pa šel tako daleč, da bi rekel, da sta bodi si trojka, bodi si Grčija kršili temeljne pravice s tem, ko ste se dogovorili o svežnju reform za Grčijo. In uh, naj bom jasen. Listina je dokument, ki so ga podpisale vse države članice in listina velja v vseh državah članicah in v. Eh, primeru vseh državljanov Evropske unije. Gospod eh, Terry Cabras. Hvala, gospod Timmermans. Kot je bilo že rečeno, mora evropska blaginja temeljiti predvsem na spoštovanju temeljnih pravic in človekovih pravic. Številna, žal, številne te pravice žal pozabljamo, vključno z ključno pravico, pravico do nediskriminacije, tudi kar zadeva aktivno uporabo lastnega jezika. Eden velikih eh, zakladov, eno velikih bogatstv Evropske unije so ravno jeziki Evropske unije, ki jih Evropska unija tudi ščiti. Prejšnji teden sem začel kot eh, vodja odbora za prevode in uh, jezikovne pravice v okviru PENA. Uh, International in zagotovili smo eh, prevode vseh dokumentov, več kot 70 eh, jezikov. Kot veste, se pogosto krši ta pravica, ta jezikovna pravica in zanima me, kaj boste storili za spoštovanje teh pravic, ne le z vidika tretjih držav, ampak tudi znotraj Evropske unije. Ali lahko poemensko omenujete tiste države, ki kršijo te pravice in ki morajo res sprejeti boljšo zakonodajo na tem področju. Hvala lepa. Ja, tako kot eh, vi, moram reči, da sem tudi jaz zelo zavezan različnim jezikom in večjezičnost je nekaj, kar mi je zelo pri srcu. Eh, veliko srečo sem imel, da sem odraščal v številnih evropskih državah in sem zato tudi imel priložnost, da sem se naučil govoriti več evropskih jezikov. In to je res eh, veliko bogatstvo in mislim, da bi bilo zelo žalostno, če bi čez 20-30 let eh, vsi govorili slabo angliščino. Tako da ja, gojimo vsak svoj jezik in vsi se učimo dobre angliščine eh, in eh, naj naši otroci govorijo svoj jezik, kar se da dobro. Ampak vem, da obstajajo težave. Vem, da obstajajo težave z manjšinskimi jeziki širom Evrope, znotraj EU in izven EU. In zelo tesno nameravam sodelovati uh, Eh, za vsemi in uporabljati inštrumente, ki so že uveljavi, da se lotimo problematike manjšinskih jezikov in da vidimo, kaj lahko storimo na podlagi veljavnih eh, zakonodajnih aktov, da se spoštujejo manjšinski jeziki. V mislih imam Svet Evrope, v mislih imam eh, odbor za človekove pravice Sveta Evrope, v mislih imam visoki komisariat za a, nacionalne manjšine v okviru OUSA-ja, v mislih imam inštrumente, kot je a, naprimer inštitut v Flensburgu, ki obravnava pravice manjšin. Skratka, vsi ti inštrumenti, ki jih imamo, listina o manjšinskih jezikih Sveta Evrope, ne vem ali je to natančno ime tega, te listine, ampak vem, da obstaja listina o manjšinskih jezikih v Svetu Evrope. Skratka, treba je preučiti, ali države članice spoštujejo te pravice in vsekakor se bom lotil teh vprašanj, kajti vem, kako tesno je povezana uporaba jezika z lastno identiteto in eh, s tem, kako se človek počuti kot oseba in kot sestavni del neke skupnosti. Hvala, gospod eh, Timmermans, da pa gospod Helmer v manjšinskem jeziku, angliško mimo grede. Gospod eh, Timmermans, zanima me, ali veste, kako zelo jezni so v Združenem kraljestvu zaradi sprevrženih posledic Evropske konvencije o človekovih pravicah. Imamo kriminalce, teroriste, morilce in posiljevalce, ki jih ne moremo deportirati. Eh, pogosto eh, ostajajo pri nas na podlagi pravice do združevanja družine. Ampak to je koncept, ki so ga eh, popolnoma pohabili. Imamo primer Jamajčana, ki je je bil oče treh otrok, eh, v treh mesecih je eh, spočel tri različne otroke s tremi različnimi materami, pa vendarle je dejal, da eh, se ga ne sme deportirati in to je v neskladju z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in z Evropskim projektom. Zanima me, kaj boste vi storili, če boste potrjeni v to funkcijo, da boste to zmešnjavo razrešili in da boste vendarle pomerili Britance, da ljudje, ki predstavljajo nevarnost za našo družbo, vendarle so ljudje, ki jih je eh, možno vrniti nazaj v njihovo državo izvora. Ja, gledajte, če se vrnete k samemu navdihu, k človeku, ki je ustanovil svet Evrope, k človeku, ki je ustanovil in eh, spisal to Evropsko konvencijo, potem lahko rečemo, da ogromno dolgujemo Winstonu Churchillu. On je tisti, ki je bil navdih za to idejo. Potrebujemo pravice ki so nad nacionalno državo, pravice, ki veljajo neposredno za vse državljane neke države. In to je res dragocen inštrument, dragocen inštrument pri vzpostavitvi pravic za ljudi širom Evrope. In ja, obstajajo tudi temne plati te zgodbe in o teh se treba pogovoriti. Mislim, da je to čisto pošteno izpostaviti. Ko britanska vlada, ko druge vlade pravijo, vidimo te temne plati in treba jih je vključiti v razpravo, je to treba storiti. In mislim, da moramo poskušati iskati rešitve za to. Ampak, naj tudi povem zelo jasno, pazite, če se si želite. Če želite primat Evropskega sodišča o, Evrops o človekovih pravicah, umakniti, kaj se bo zgodilo s tistimi državami, kjer se človekove pravice ne spoštuje do te ravni, kot se spoštuje v Združenem kraljestvu, bo to za njih nekakšen izgovor. Aha, zdaj pa mi lahko storimo točno to. Nam se več ne zdi, da je treba te pravice uveljavljati za naše državljane. Tako da mislim, da vendarle je na nas odgovornost do vseh državljanov Evrope, tudi do vseh ljudi izven Evropske unije, da bo vse tisto, kar mi počnemo na nacionalni ravni, take narave, da ne bo vplivalo na njihove človekove pravice, ki so v nekaterih državah, recimo v Rusiji, še vedno zelo težko dosegljive. In Rusija, ja, sodeluje s sodiščem, sodeluje v svetu Evrope, to je eden redkih formov, kjer dejansko spoštujejo to načelo vladavine eh, prava. Tako da res bodimo previdni glede, kaj si želimo, ko izpostavljamo probleme ki ste jih vi izpostavili, ko izpostavljamo spoštovanje človekovih pravic. Gospod De Graf, gospod Timmermans. 14. septembra ste v pismu nizozemskemu eh, parlamentu dejali, da ne da nič proti islamu, ampak obenem so nizozemske obveščevalne službe poročale, da nizozemski džihadisti odhajajo v Sirijo zgolj na podlagi teh eh, islamskih sporočil. In zanima me, eh, odkot mislite, da ISIS dobiva podporo od uh, hindujcev, od uh, kristjanov, od budistov? Zavračate ocene obveščevalne službe? Se vam zdi, da ISIS lahko vendar sproži val islamskih džihadistov. Veliko jih živi v Nemčiji, se vam ne zdi, da to predstavlja nevarnost tudi za nizozemsko in zanima me, kako se nameravate tega vprašanja lotiti in sodelovati z gospodom Avramopolosom, da rešite ta problem. Ja, hvala lepa za to vprašanje. V tem trenutku se odvija huda bitka okrog mesta Kobani v Siriji na turški meji. pripadniki ali vojaki, če hočete, IS, eh, pobijajo eh, kurde. In eh, res je nesmiselno poskušati IS narediti za simbol islama, ki ti na ta način mislim, da žalite milijone ljudi širom sveta. Sam kot katolik ne želim biti odgovoren za špansko inkvizicijo pred stoletji. To je primerjava, ki mislim, da je tu prava. Tako da, ko vidimo to nevarnost takšnih nihilističnih, ekstremnih, obskurnih organizacij, kot je IS, e je edini način, kako se tega lotiti, to, da za izhodišče vzamemo naše vrednote, naše vrednote, ki temelijo na eh, judovsko-rimsko-katoliških eh, koreninah in praktično vse te vrednote si delimo tudi z muslimani širom sveta. In zato moramo sodelovati, delati moramo skupaj in ne smemo si eh, privoščiti terminov, kot so religiozna vojna, verska vojna, čež da je to edini način, kako zaščititi našo družbo. To je tisto, kar je temeljnega pomena. To je tisto, kar v temelju pomenijo evropske vrednote. Spoštovanje raznolikosti, spoštovanje verske svobode in spoštovanje pravic, za katere so se borili in se še borijo številni znotraj Evropske unije, kar vsi razumemo kot pridobljene pravice. Svoboda. Gospod Svoboda. Eh, eh, Hvala lepa. Gospod Timmermans, za vas imam dve vprašanje. Prvo se nanaša na že omenjen medinstitucionalni sporazum o boljši zakonodaji. Ali ste pripravljeni že leto začeti z pogajanji in ne šele naslednje leto, kakor ste napovedali v vaših pisnih odgovorih? Na ta način bi lahko prilagodili ta sporazum Lizbonski pogodbi. Nam se to zdi nujno uh, vprašanje. In pa še drugo vprašanje v zvezi z implementiranimi in delegiranimi akti, eh, oprostite, izvedbenimi in delegiranimi akti. V vaših pisnih odgovorjih eh, se niste posvetili preveč. Eh, vprašanju vloge parlamenta pri tem, kako bo komisija v prihodnosti urejala izvedbene in delegirane akte pri pripravi zakonodaje. Um, kakšne ukrepe boste sprejeli za, uh, na področju. Talking, uh, uh, prilagajanja zakonodaje. Hvala. Hvala lepa. V zvezi z sporozumom o boljšem pripravljanju zakonodaje zauzel sem vam za to, da bo ta sporozum pripravljen kar se da hitro. Naslednje leto sem omenil zato, ker je predsednik Juncker predlagal, da najprej pregledamo obstoječo zakonodajo in to bo moja prva prednostna naloga. Če pa parlament želi, da bi že prej eh, načeli to vprašanje, potem sem na to seveda pripravljen. Razumem, da se vam to zdi nujno in če želi parlament eh, začeti pogajanja prej kot slej, sem vam seveda na voljo v zvezi z delegiranimi in izvedbenimi akti. Eh, no, vidim, da je v dvorani tudi Jo Leinen in spomnim se, da ko smo pripravljali Lizbonsko pogodbo, se nam je zdelo logično, da imamo to razliko v členih 290 in 291. Na papirju se vse zdi zelo logično, ampak razumem, da ima za parlament odločitev za eno ali drugo vpliv na samo vlogo parlamenta. Komisija um, lahko se odzove na bodisi en ali drug način, kaj ti, če vam nekaj ni všeč, potem je to všeč svetu in obratno. Se pravi, komisija je tukaj nekje na sredi. Komisija se lahko tega vprašanja loti samo na ta način, da je zelo racionalna in objektivna pri kriterijih, ki jih uporabljamo. Sodišče nam pri tem ni bilo veliko pomoč, saj je reklo, naj sami rešimo to zadevo. Seveda spoštujem eh, sodišče, ampak tukaj nam žal niso pomagali. Zato si bomo morali pomagati sami. Jaz sem se vedno zauzemal za objektivne kriterije, zato da se določi, ali naj gre pri neki zadevi za izvedbeni ali delegirani akt. Eh, Silva Pereira. Pedro. Ehm, Hvala lepa. Gospod kandidat za komisarja, želel bi vas vprašati naslednje. Gre za institucionalne posledice gospodarskega upravljanja in eh, za način, kako je zgrajena gospodarska in monetarna unija. V vaših pisnih odgovorih parlamentu ste zelo jasno povedali, da ni potrebe po usporedni instituciji za območje evra, da bi morali se izogniti ustanavljanju še, večjim, eh, še večjih institucij ali to pomeni, da se ne strinjate z idejo ustanovitve parlamenta za evroobmočje. Te ideje torej ne boste podprli. Ja, eh, pravzaprav lahko na vse skupaj govorim v nekaj sekundah. Ja, to je moje stališče. Mislim, da takšnega parlamenta ne potrebujemo. Hvala lepa, gospod Užačovski. Hvala, gospod predsednik. Dve vprašanje imam. Govorili ste o boljši zakonodaji. Nam lahko date primer predpisov, ki bi jih bilo potrebno odpraviti, razveljaviti, ker danes eh, takšni kot so škodijo gospodarskemu razvoju in podjetništvu v Evropi. Drugo vprašanje zadeva evropsko eh, državljansko pobudo. O tem ste govorili eh, in največja pobuda te vrste, organizacija One of Us, ki je zbrala 2 milijona podpisov in eh, se je dotikala temeljne pravice, pravice do življenja, eh, ta predlog je komisija zavrnila. Pravite, da se komisija ne bi smela kar tako suhoparno lotevati nekih eh, pravnih stališč in obvarovati in spodbujati vsako pobudo. Zato me zanima, ali vi nameravate biti morda nekoliko bolj naklonjeni takšnim pobudam. Gospod Timmermans. Question. Odgovor na vaše prvo vprašanje. Eden izmed največjih udarcev vrodostojnosti Evropske unije v zadnjih letih eh, je bila pravzaprav neka obstranska zadeva, gre za tako imenovane oil camps. Upam, da ne bomo več imeli takšnih pobud v prihodnosti. Če bi morali upoštevati vsako takšno pobudo, potem moramo pač imeti dovolj zdrave pameti, če tukaj citiram gospoda uh, eh, Kirkopa. Torej, razumeti moramo, da je takšen pristop k evropski zakonodaji nesmiseln. Jaz predlagam, da bi sprejeli sam način kako se sprejemajo predlag, predlogi za pobudo za pripravo zakonodaje v komisiji. Na ta način lahko spremenimo naš pristop k delu, k pripravi zakonodaje, lahko pa ima to tudi pozitivni učinek na dojemanje evropskih državljanov. Kar se tiče pobude evropskih državljanov, komisija je pravno gledano imela prav pri svojem odzivu eh, na to pobudo One of Us. Komisija je spoštovala vse svoje zaveze v okviru pogodbe. To pa seveda ne pomeni, da ne moremo imeti politične razprave o teh temah. In komisija bi morala takšne pobude izkoristiti kot eh, povod za razprave o teh temah in seveda bi morala v to vrstne razprave vključiti tudi Evropski parlament. Hvala lepa, Natalija Grisbek. Eh, Hvala, gospod kandidat za podpredsednika pravite, da ste pragmatik, da želite biti partner Evropskega parlamenta napram svetu predvsem. Angažirali ste se, da boste izkoristili vs potencial, ki ga imamo na voljo. In eh, konkretno, kar se deva mađarske, eh, namerate sprosti razpravo in boste zahtevali konkretne odgovore glede izvajanja vseh določb eh, pogodb in tudi vseh temeljnih pravic. Dovolite mi, da grem nekoliko v preteklost. Ko ste bili ministr za zunanje zadeve v vaši državi, ste bili proti kakršnim koli sankcijam proti Mačarski. Zanima me, kakšno je vaše stališče danes. Še eno vprašanje. Omenili ste in veseli me, da je potrebno spoštovanje pravic eh, ovrednotiti in tudi zagotoviti v vseh državah članicah. Ampak to je nekaj, kar lahko jamčimo le, če se bo komisija zavezala enotnim kazalnikom, ki bodo omogočili bolj sistematične eh, odzive in tudi aktivacijo člena 7. Skratka, potrebujemo kazalnike, ki bodo operativni za vse države članice. Zanima me, ali se predsednik prekinja, ali boste zagotovili spoštovanje temne listine. Kot prvo, mislim, da je ni države članice, ki ne bi imela tu pa tam težav s temeljnimi pravicami. Nihče od, na to ni imun. Vsi imamo izkušnje s tem, vsi potrebujemo nekoga v komisiji, v svetu Evrope, v agencijah, ki se ukvarjajo s temeljnimi pravicami, da se ukvarja z vsemi državami. Vsi tu so predmet eh, obravnave. Kar zadeva Mačarsko, kot sem že dejal vašim eh, kolegom, mislim, da moramo začeti z dialogom, da poskušamo, kot je storila komisija, konkretno iskati rešitve za konkretne probleme. In v dveh primerjih smo bili priča temu, da je komisiji uspelo rešiti konkretne probleme, ki so se pojavili na mačarskem. Ampak to še ni konec zgodbe. In dejal sem že in tu ponavljam, da bom uporabil vsa urodja, ki jih imamo na voljo, če neka država članica ne namerava spremeniti svojega ravnanja, svoje zakonodaje, če je ta v nasprotju z evropskimi normativi. Kar zadeva kazalnike za vse države članice. Tu naj začnem s tem eh, letnim dialogom. Hočemo najprej videti, kaj počnejo vse ostale organizacije, ki se s tem ukvarjajo v Evropi, kajti mislim, da imamo ogromen nabor izkušenj, znanja in analiz, ki v tem trenutku niso vedno na voljo komisiji in Evropskemu parlamentu. Tako da prvi korak bi bil ta, da pogledamo, kaj sploh že imamo. Če ugotovimo, da to ni dovolj, potem ja, potem pa je potrebno podati predloge, ki gredo v pravo smer. Ampak v prvi vrsti je treba pogledati, ali morda nimamo že zdaj na voljo vseh tistih inštrumentov, ki jih potrebujemo. Hvala, gospod Timmermans. Gospod De Jong. Timmermans, tu men kolega Cimer. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod kandidat za komisarja. Ko vas je gospa Cimer povprašala o socialnih učinkih boljše zakonodaje, sem vzel vaš odgovor eh, na znanje. Ampak, ko je bilo postavljeno vprašanje v Grčiji, je bilo govora o revščini in mizeriji, ki sta rezultata evropske politike varčevanja. Zato vas sprašujem, ali boste naredili vse, kar je v vaši moči za to, da se bodo države članice in Evropska unija priključila listini o socialnih pravicah in da bo ta imela ustrezen učinek in pa še, eh, ko gre za cilje Evropske unije za leto 2020 ko gre za boj proti revščini in brezposelnosti, ali boste tudi ti dve točki vključili v svoj program boljšega pripravljanja zakonodaje. Hvala lepa. Trenutno čakamo na mnenje Evropskega sodišča o Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Ko bomo imeli to mnenje v rokah, bom kar se da hitro skušal poskrbeti za to, da bo Evropska unija postala um, podpisnica te konvencije o človekovih pravicah. In uh, to pomeni, da bodo vse institucije in države članice zavezane uh, pravilom iz konvencije o človekovih pravicah in eh, skrajni trenutek je, da se to zgodi. Kar se tiče Evropske listine socialnih pravic, na to vprašanje ne morem odgovoriti v tem trenutku. Sedaj še nimam pregleda nad tem, kakšni so odnosi med eh, Evropsko komisijo in Evropsko socialno listijo, listino. Ne vem, eh, kakšne so tukaj omejitve in ovire, ki more biti izhajajo iz pogodbe. Lahko pa vam obljubim, da si bom v ta vprašanja kar se da hitro ogledal. Eh, razmislil bom o tem, v kolikšni meri lahko Evropska komisija eh, postane podpisnica Evropske socialne listine. Moram povedati, da tukaj ne poznam vseh pravnih in institucionalnih posledic. Kar se tiče ciljev za leto 2020, seveda to je bistveni del političnega programa, ki ga razvija um, komisija Jean-Claude Junckerja in seveda bomo o tem razpravljali tudi z parlamentom. Gospa Sargentini. Hvala lepa. Navezujem se na to, kar je vprašala Natalija Grisbek v zvezi z temeljnimi svoboščinami in pravicami na mačarskem. Slišala sem vas, eh, rekli ste, da je treba vzpostaviti dialog, ampak sama mislim, da že dolgo časa vodimo dialog z mačarsko v parlamentu in pa v komisiji in uh, v poročilu iz lanskega leta smo rekli, da bi morali vzpostaviti dialog z komisijo, svetom in pa parlamentom. Vi ste v nizozemskem parlamentu rekli, da to ni potrebno, ker na mačarskem razmere še niso tako eh, drastična, da bi to bilo potrebno. No, pred nekaj mesecev je postalo jasno, da Viktor Orban želi neliberalno državo. Pravzaprav, ko to primerjamo za Kitajsko in za Rusijo, oziroma je to on sam storil. Uh, Zato vas sprašujem, ali ne menite, da je to sistemska grožnja človekovim pravicam, če želimo spoštovati človekove pravice, ali ne bi morala tukaj komisija ukrepati eh, kot okvir um, pravne države. Mikrofon za komisarja, prosim. Alle elemente in politike tuspraak von Viktor Orban. Uh, eh, zom... Torej, če bi se odzval na vse, kar reče Viktor Orban eh, v svojih govorih, bi se lahko ves čas eh, ukvarjal samo s tem. Max van der Štul je bil moj politični oče in on je rekel, da si morate ogledati natančne pravne določbe. Ogledati si morate odnos državnih institucij do državljanov. Natančno si morate ogledati njihovo delovanje in preučiti, ali je to v neskladju z evropskimi pravili in standardi. No. Lahko vam zagotovim, da bom kot podpredsednik komisije, če bom potrjen, to preučil. Mačarska je država članica. Jaz mislim, da mora tukaj bistvena beseda biti dialog. Ehm, skupaj z drugimi tremi zunanjimi ministri smo, pre, smo začeli z neko pobudo na ravni sveta, smo začeli razpravljati o temeljnih svoboščinah v državah članicah, začeli smo politično razpravo o tem, to je zajelo uh, oziroma to pobudo so podale štiri države članice, vključno z nizozemsko. Ampak eh, še vedno ustrajam pri tem, da vse skupaj izhaja z, iz dialoga. Če pa ta ne prinese željenih rezultatov, lahko predvidimo tudi kakšne ukrepe, naprimer eh, postopek kršitve eh, pred sodiščem ali pa tudi uporaba sedmega člena, če bo to potrebno. Ehm, sam tukaj ne bom imel nobenih zadržkov, če bo, potreb, če bo to potrebno. E, če me je kaj v preteklih letih jezilo pri Evropski uniji, je bilo to to, da je Evropska unija zelo stroga, ko gre za tretje države, je pa veliko bolj zadržana, ko gre za njene lastne članice. Parlament in komisija bosta tukaj morala se odločiti na podlagi jasnih političnih in pravnih kriterijev. Gospod Helmer. Gospod Timmermans, zanima me, ali se strinjate z menoj, da evropski nalog za aretacije povzroča velike krivice, spodkopava temele svoboščine, ki jih, ki jih je Britanija gojila dolga stoletja, naprimer eh, sojenje z pomočjo eh, porote. Eh, bil sem eh, zgrožen, ko, so državljan, ko, so, ko sta dva naša državljana bila pridržana v zelo slabih pogojih, nista imela zagotovitve prevajanja na, so, na sojanju, nista imela podrobnosti o, o tožbah in to zaradi minimalnih. Eh, kršitev, zaradi katerih jih sploh ne bi smeli izročiti drugi državi. Zaradi tega je močno trpela njihova karijera in osebno življenje. In to je samo eden izmed primerov, še veliko večjih je. Danes lahko uh, zaradi uh, kaprice nekega preiskovalnega sodnika, katerega koli britanskega državljana pošljete v tretjo državo, brez kakršnih koli jasnih utemeljitev, kaj boste naredili, gospod Timerman, za to, da se bo ta krivica končala. Hvala lepa za vaše drugo vprašanje. Um, pravzaprav gre za zrcalno vprašanje tistemu, ki ste ga zastavili prej. Takrat ste rekli, da Evropska unija daje preveč pravic državljanom vaše države, sedaj pa pravite, da teh pravic ni dovolj. Uh, torej odkrito povedano, sam mislim, da je evropski nalog za aretacijo velik uspeh, če se res želimo boriti proti kriminalu v širokem evropskem območju, je jasno, da potrebujemo evropski nalog za aretacijo in da potrebujemo jasna pravna jamstva in spoštovanje človekovih pravic tistih, ki so aretirani na podlage tega naloga. Eh, dobro, ne poznam podrobnosti o primeru, ki ste ga omenili. Tako kot ste vi to predstavili, vse skupaj zveni grozno, to je res. Ampak jaz sedaj ne morem eh, podati svojega mnenja o tem specifičnem primeru. Ustrajam pa pri tem, da glede na obstoječe grožnje, glede na možnost organiziranega kriminala, da lahko deluje na globalni ravni, ne samo na evropski ravni. Ustrajam pri tem, da za boj proti kriminalu nujno potrebujemo evropski nalog za aretacije. In meni se zdi, da je to eden izmed velikih uspehov na področju našega sodelovanja v boju proti kriminalu. Gospod Lebreto je naslednji. No, Juncker, Gospod Timmermans, gospod Juncker vas je imenoval za svojo desno roko. Tako boste postali nekakšen super komisar, ki bi imel pravico veta na vse pobude ostalih komisarjev. To nepričakovano napredovanje dolgujete temu, da so številne države, v prvi vrsti eh, Francija, izrekle kritiko napram Evropske unije. Vaša prava misija je, da pomerite evropska ljudstva. Ste eh, diplomat in zagotoviti morate. Eh, Eh, da bo Evropi lahko gospodoval nekdani predsednik vlade davčne oaze. In kot je dejal gospod Juncker, ste pravi prepričani evropejec, ampak eh, komunikacijska eh, misija, ki ste si jo tu zadali, ne bo nikomor dala nekakršne prednosti. Kako boste spoštovali subsidijarnost, če naj bi tu predvsem padli pod diktatom vse večjih vrčevalnih ukrepov. Kako boste zagotovili spoštovanje temeljnih pravic, če pa se predvsem uh, ukvarjate z lobijem LGBT, namesto da bi se ukvarjali z milijoni ljudi, ki so v prekernem položaju in ki trpijo zaradi revščine. Gospod Timmermans. Ja, ne vem, sem pričakoval vprašanje, ga nisem slišal, ampak ne vem, verjetno pričakujete nek odgovor. Čeprav se vam zdi, nekoristno to, kar želim početi v prihodnih petih letih, če me bo eh, parlament seveda za to pooblastil. Glede, če se spomnim na Evropo, kakršna je bila v času mojih starih staršev ali celo mojih staršev, če se spomnim članov naše družine, ki si niso upali povedati, da so homoseksualci, ki se niso upali iti ven na cesto, ki so jih eh, tepli na cesti, idioti z skrajne desnice. In če danes vidim, da v večini držav članic ljudje istega spola lahko sklepajo zakonske zveze, potem to vidim kot izraz kulture. Gre za človekove pravice ki so esencialno evropske, ki izhajajo iz dosežkov francoske revolucije, ki temelijo na temeljih, ki so jih ponudile države, kot je Francija. Človekove pravice za vse, moške in ženske. Vidimo, da vse to vodi nazaj do tega zelo pogumnega človeka, Jean Jaurès, ki so ga nori nacionalisti ubili pred stotimi leti In potem mislim, da bi morala Francija biti na to pogumna, ne pa da se bori proti temu. Zahvaljujoč državam, kot je Francija, smo danes tu v Evropi, v Evropi, ki temelji na temeljnih pravicah. In bodimo na to ponosni, gospod poslanec. Ponosni. Herr De Lange, aber äh, Entschuldigung, Frau De Lange. Oder Bei Gospa De Lange. ja še sama ne vem več, kaj sem. Zastavila bom vprašanje v nizozemščini. Večkrat se govori o tem, da so takšna zaslišanja samo eh, stvar političnih dogovorov. No, jaz nisem iz vaše politične družine, ampak vseeno upam, da se boste dobro odrezali pri svojem delu. No, večkrat smo že rekli, da Evropska unija trpi krizo nezaupanja državljanov. In eh, to se bo spremenilo samo, če bomo ponovno zbudili zaupanje v Evropsko unijo pri ljudeh. To lahko naredimo samo, če bomo spodbujali rast in zaposlovanje, če bomo spodbujali naše gospodarstvo. To potrebuje Evropska unija. Ne pa, da se ukvarjamo z obstranskimi zadevami. No, videli smo, da znate veliko jezikov in da se zelo dobro izražate. Ampak ehm, sedaj še vprašanje v zvezi z predlogi. Če boste videli, da nas kakšni zakonodajni predlogi niso pripeljali tja, kot bi si želeli, ali boste to spremenili, no, še veliko uspeha v naslednjih petih letih. Hvala lepa. Torej, moja prva naloga je zagotoviti, da bo vsak komisar poskrbel za boljšo zakonodajo. Samo, če se bo tega držal vsak posamezni komisar, če bo vsak spremenil svoj pristop k zakonodaji, bo boljša zakonodaja uspeh. Ne morete pričakovati, da bom jaz nekakšen šerif, ki bo postopal komisijo in, eh, po komisiji in silil ljudi v nekaj, česar oni sami nočejo. Torej, samo če bomo delovali kot kolegi komisarjev skupaj, bomo lahko odpravili nepotrebno zakonodajo in se bomo lahko osredotočili na pomembne predloge, ki bodo prinesli rezultate. Torej, gre za kolegionalno upravljanje. In uh, sam bom sodeloval pri pripravi agende za komisijo, skupaj z drugimi komisarji bom odločal o tem, kaj je treba uvrstiti na dnevni red. Uh, in odločali bomo tudi o tem, če gre za primerni inštrument ob primernem času. No, eh, veto je nekoliko čuden eh, instrument, ne deluje, če ga izkoristite kot eh, inštrument za, izselje, za izseljevanje. Ne vam uh, podam nek primer iz nizozemske. Sam sem sedeloval v dveh koalicijskih vladah. Včasih je nizozemska vlada sprejemala odločitve na podlagi večinskega glasovanja. V naših dveh koalicijskih vladah pa to ni bilo potrebno, vse smo delovali na podlagi konsenza in način, kako je sedaj skonstruirana komisija, uh, Prav tako pomeni, da bomo delali na podlagi konsensa in da bomo izpolnjevali to, eh, o čemer se bo z vami dogovoril gospod Juncker. Jo Leinen, gospod Timmermans, uvodoma ste rekli, da so ta zaslišanja zvezdniška priložnost za evropsko demokracijo enako je veljalo za tako imenovane špicen kandidate. Ampak nažalost ti ne obstajajo v vseh 28 eh, državah. Torej, eh, kako mislite, da bi lahko za leto 2019 zagotovili te vrhunske kandidate? Morda bi lahko eh, skupaj z nami spremenili Evropsko volilno zakonodajo, zato da bi to nekako ustaličili v zakonodaji. Torej, Evropski parlament ima vedno večji vpliv, ampak nima pa možnosti predlaganja zakonodajnih pobud. Ko gre za državljansko pobudo, so rekli, da bi o tej morali na široko razpravljati, no pri naših poročilih pa dobimo uh, sporočilo in potem uh, je vse skupaj pozabljeno. Kako si v prihodnosti predstavljate naše sodelovanje? Gospod Timerman. Kan vieles über Spitzenkandidaten sagen. Ich habe da auch Veliko bi lahko povedali o vrhunskih kandidatih oziroma o špicen kandidatih. O tem sva razpravljala tudi z predsednikom Junkerjem. Nekaj vem zagotovo, brez teh vrhunskih kandidatov um, se ta komisija ne bi rodila tukaj v parlamentu. Prvič se je zgodilo, da je Evropski parlament z, bil sposoben odločati o tem, kdo bo predsednik komisije. In mislim, da je to neka demokratična novost. In gospod Lajnen, vi veste, kako tukaj potekajo stvari. Sedaj, ko se je to zgodilo, več ne bomo mogli narediti koraka nazaj. In čeprav sem sam imel pomisleke, ko, za, ko je šlo za demokratični učinek eh, vrhunskih kandidatov, torej nažalost to ni spodbudilo večje udeležbe državljanov v volitvah, je pa to zelo vplivalo na način našega delovanja tukaj in to se mi zdi pomembna sprememba. Če bo to pomenilo evropsko volilno zakonodajo, Eh, ne vem, če bi Evropska komisija lahko tukaj prevzela pobudo za to. Mislim, da je to res v rokah Evropskega parlamenta. Zlasti pa je to v rokah eh, držav članic. Trenutna pogodba nam te možnosti ne omogoča. Člen 225. Vprašali ste, kako se komisija odzove na predloge Evropskega parlamenta na tem področju. Eh, sam tega ne vem natančno, ampak rek, rekli ste, da je odziv komisije pogosto zelo uh, kratek, da se komisija odzove samo za sporočilom. No, ampak to pomeni tudi, da na ta način komisija ponudi vsebinski odziv na te pobude. Ne vem, če sem vas uh, s tem odgovorom zadovoljil. Eh, ja, eh, gospod Timmermans je torej sedaj povedal, da bo parlament imel eh, možnost pobude predlaganja evropske zakonodaje. Se pravi, ga bomo lahko še prijeli za besedo. Gospod Škripek je naslednji. Hvala lepa. Imam vprašanje v svojem imenu in vprašanje državljanov, ki me podpirajo. Evropska državljanska podpora je bila Eh, pobuda je bila uvedena kot možnost, da bi evropski državljani lahko sodelovali pri odločanju v Evropi, ampak eh, vidimo, da to ne deluje tako. Rekli ste, da je komisija upravičeno zavrnila pobudo eden izmed nas. Ampak pravna podlaga je bila vseeno potrejena strani komisije. Zakaj je torej bila to prava odločitev? Kakšne korake boste sprejeli za to, da bi začeli politično razpravo ki ste rekli, da je nujna. Kaj boste storili v interesu pobude eden izmed nas? Narava Evropske državljanske pobude je, da lahko prosi komisijo, da pripravi pobudo. In Evropska državljanska pobuda, ki ste jo omenili vi, ni zahtevala od komisije, da pripravi pobudo predlog v okviru pristojnosti komisije. Zato je komisija iz formalnih razlogov morala podati odgovor, kakršnega pač je v zvezi s to pobudo. Pobuda ni neuspešna, če je odgovor komisije takšen, kot pač je. In pobuda je uspešna, če se veliko ljudi združi, ker imajo pač določeno prepričanje. Ampak, sam menim takole, če se prejme pobuda in če komisija uradno reče ne, potem komisija in parlament še vedno lahko izvajata dialog v zvezi s tem vprašanjem s tistimi, ki so to pobudo sprožili. Zato mislim, da bi morali to možnost pogosteje uporabiti v prihodnosti. Vendar, ponavljam, pobuda evropskih državljanov oziroma evropska državljanska pobuda, kako je zapisano v Lizbonski pogodbi, lahko, eh, v okviru tega lahko državljani zahteva od komisije predlog, ampak to mora seveda temeljiti prav, na pravnem okviru, v katerem mora Evropska komisija delati in to je določeno s členi pogodbe. Hvala. Hvala lepa, gospod Görens. Hvala, predsednik. Kar zadeva zastopanje evropmočena v zven, potem verjetno ne boste zanikali, gospod Timmermans dejstvo, da je to treba doseči, ampak kar nekaj držav je običajno ne ravno naklonjenih tej eh, poti. Kako nameravate to oklevanje eh, odpraviti in kako nameravate zagotoviti zastopanje evroobmočja na vzven in v zaključek, kar zdiva rezultat referenduma o neodvisnosti Škotske, to vam omogoča, da se trenutno izogibate vprašanju morebitne odcepitve posameznih regij Evropske eh, unije vendarle pa me zanima, ali se mne zdi, da je to pravi trenutek, za da se razmisli o morebitni neodvisnosti oziroma o tem, da se namerava kakšna država članica umakniti iz Evropske unije, namesto da ostanemo v sivem območju do trenutka, ko bo vse to postalo nekako nujno. Ja, kar zadeva zastopanje na vzven, torej mednarodno zastopanje evroobmočja, tu vam lahko zagotovim, da bo to trajalo kar nekaj časa. Glede na to, da je veliko držav članic, ki imajo evro za valuto, svoje lastno zastopništvo recimo v mednarodnem denarnem skladu in eh, tudi v drugih entitetah in imajo svoje zastopništvo tudi v drugih državah, ki niso članice EU. Skratka, zagotoviti ta sistem bo trajalo nekaj časa. Poleg tega se lahko vprašamo naslednje. Če spremenimo ta sistem in če bomo imeli recimo da enega samega predstavnika za celotno evroobmočje, bi to v tem trenutku zmanjšalo vpliv Evropske unije na mednarodni ravni eh, ali vsaj na ravni MDS. Tako da mislim, da bi vsaj tu bil zagovornik bolj pragmatičnega pristopa. Ampak, ko se bo evroobmočje nekoliko okrepilo, ko bo združevalo praktično vse države članice, potem pa bo to vprašanje ponovno aktualno in vem, da bo Evropska unija znala poiskati odgovor na to vprašanje. Zdaj, kar zadeva pravico odcepitve od EU, to je pravica, ki je zapisana v Lizbonski pogodbi. EU ni zapor, če neka država meni, da je v njenem interesu, da zapusti Evropsko unijo, ima seveda za to vso pravico. Ne vem sicer, ali je to eh, razumno, ali je to premišljeno, ampak nikako ne gre zanikati dejstva, da ima vsaka država pravico zapustiti Evropsko unijo. EU ni zapor. Hvala, gospa Spinelli. Grazie, eh, signor Timmermans. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Timmermans. Opozoriti želim na odgovore na vprašanja dveh grških kolegov. Mislim, da niste bili dovolj natančni. Vem, da potrebujete čas, da razmislite o tem, da bi se pridružili socialni listini sveta Evrope, ampak eh, časa za to ni več veliko. Socialne pravice, pravice delovcev so pod pritiskom v številnih državah članicah. Razen seveda, če menite, da je dogovor s trojko imel pozitivni učinek na Grčijo. Kar zadeva temeljne pravice, mislim, da je nasprotje med tem, kar pravite vi, torej da je bila trojka nekaj, kar je potekalo v skladu z pravili, in tem, kar je rekel gospod Katajnen, ko je rekel, da listina pravic ne velja za ta memorandum. Kako se odzovete na to? No, ime Spinelli, primek, me vedno navdihuje. Altjera, Spinellija sem poznal, ko sem bil mlad in nikoli ga ne bom pozabil. On je nekdo, ki je bil zelo pomemben za Evropo, nekdo, ki je pomagal pri izgradnji Evrope. Sedaj pa kar zadeva izvajanje temeljnih človekovih pravic. No, to ni tako težko vprašanje. No, vse zadnje gre za evropsko zakonodajo. Evropske institucije morajo pri delovanju upoštevati in spoštovati pravice, ki so zapisane v pogodbi in v listini. Alternative čisto odkrito ne vidim za institucije. In eh, kar zadeva Grčijo, prepričan sem, da so bili socialni učinki teh posledic res obsežni vsi lahko vidimo, kako so državljane trpeli, izgubljali so delo na mesta. In mnogo ljudi ne bi moglo preživeti brez pomoči družinskih članov. V zvezi s tem sploh eh, ni problema, s tem se strinjamo vsi. Socialni učinki so bili zelo obsežni, vendar šlo je za posledice reform, ki so bile potrebne. Trojka v Grčiji teh reform ni sprožila zato, ker so želeli škoditi ljudem, ampak so to reforme, ki jih je bilo treba izvesti zato, ker je bila Grčija v težkem gospodarskem stanju. To so bile potrebne reforme, sedaj pa vidimo pozitivne učinke tega. Hvala lepa, gospod Duron. Gospod Timmermans, Evropa je v očeh svojih državljanov v težavah. Tule sem, tule. Odločanje poteka nekako v sijem območju in eh, kar nekaj eh, težav je tudi zaradi lobijev. Se nam zdi, da vendar ne bi mogli doseči več zaupanja državljanov z zglednim delovanjem Evropske komisije. Gospod Juncker vas je eh, zavezal delu Evropske komisije na področju transparentnosti in sem sodi tudi vprašanje. Eh, interesnih eh, konfliktov. Eh, kar nekaj je kandidatov, ki ima določene težave s tem vprašanjem. Žal izjava o finančnih interesih velja zgolj za osebne interese in interese soprogo. Zanima me, ali nameravate sprožiti spremembo priloge k kodeksu ravnanja, da bo v prihodnje lahko možno Eh, obravnavati celotno družinsko premoženje, ne samo najvišji družinski članov. In prav tako me zanima, ali nameravate iz Evrope narediti območje, ker imamo na voljo eh, različne elemente in resnične elemente, torej se dejansko obravnava finančne interese kandidatov. Ja, parlament sam opravlja analizo teh eh, izjav o finančnih interesih kandidatov. In to je analiza, ki, če se ne motim, je primerljiva s tisto, ki jo opravimo znotraj komisije. Kar zadeva transparentnost, ja, tudi jaz si želim okrepiti transparentnost, ampak eh, to je treba storiti skupaj, vsi skupaj, kot institucija. Treba je opraviti analizo, analizo praks znotraj komisije, analizo praks znotraj Evropskega parlamenta, znotraj sveta in na ta način bomo videli, katera je tista institucija, ki je v boljšem položaju za to, da drugim pokaže, kako storiti več. Mislim, da je v interesu parlamenta in komisije čisto enaka zadeva, ne sme prihajati do kakršnih koli pomislekov glede osebnih interesov članov komisije ali poslancev v Evropskem parlamentu in če nam uspe to izvesti na takšen način, potem želim z velikim veseljem o tem spregovoriti s parlamentom v smislu tega, kako priti do tega, ampak eh, že zdaj, mislim, definirati, kaj je družina, eh, kje, kako, že tu so velike razlike med državami in članicami glede tega, kaj nekdo razume kot eh, predstavniki svoje družine, kaj ne. Tako da se bojim, da vam tu v tem trenutku ne morem dati ne vem kako konkretnih rešitev. Bom pa vsekakor partner Ruskega parlamenta tu pri zagotavljanju tega, da bosta obe naši instituciji zagotovili kar se da visoko mero transparentnosti na ravni obeh institucij, torej, da se prepriča svet, ki ima kar veliko dela na tem področju, da je treba storiti več. Hvala, Borele. Hvala lepa, gospod predsednik. No, bom še drugič poskusil z istim vprašanjem. Upam, da nam ne zamerite. Evropski parlament je so zakonodajalec in spoštovati je treba torej pristojnosti Evropskega parlamenta, ampak kar zadeva mehko zakonodajo, te obveznosti ni, čeprav lahko ima ta zakonodaja velik vpliv na podjetja. In ljudi, kako boste kot komisar poskrbeli, da bodo ti akti v skladu z željami Evropskega parlamenta in kaj boste storili v zvezi s tem torej? Zanimivo je analizirati vse akte, zelo veliko jih je. In veliko aktov je tudi zelo tehnične narave, nimajo političnih razsežnosti, pa vendar so potrebni za to, da službe komisije lahko ustrezno delajo. Vendar, če imajo ti akti vpliv, kako pravite vi, na poslovneže, na državljane, potem moramo poskrbeti, da so pod ustreznim nadzorom in da imamo ustrezen demokratičen nadzor nad njimi strani Evropskega parlamenta ali strani nacionalnih parlamentov. Te akte je treba analizirati, zato da vidimo, iz katerih aktov izhajajo implikacije, da bi bil ustrezen pregled strani Evropskega parlamenta ali nacionalnih parlamentov to bo seveda del iskanja medinstitucionalnega dogovora o boljši regulaciji. Hvala lepa, gospod Šöfle. Hvala lepa, tukaj le sem, gospod Timmermans. Nizozemska vlada je že napovedala, da na 54 področjih ne bo več Evrope. Zanima me torej, kje je treba potegniti ločnico med pristojnostmi držav članic in Evropske unije. Kaj je treba storiti, da zagotovimo, da nobena stran ne bo stopila čez črto in da bomo našli rešitve, ki zagotovijo vse. Torej, kaj je ključen problem evropskih integracij? mislim, da moramo spremeniti pripravo zakonodaje ali vse pregledati postopek priprave zakonodaje. Prav tako moramo biti bolj natančni pri presoji učinka zakonodaje. Če bomo vedeli, kakšen je učinek na male in srednja podjetja, na državljane, na vse evropejce zakonodaje, če bomo torej že na začetku vedeli, kakšen je učinek, bomo bolje vedeli, ali se splača nadaljevati s to zakonodajo ali ne. Po drugi strani pa menim tudi, da bi presoja vpliva morala biti del celotnega procesa priprave zakonodaje, kajti zaradi narave odločanja v Evropi je pač tako. Komisija morda na začetku predlaga konja, na koncu pa Evropa dobi kravo zaradi pogajanj v svetu, zaradi zahtev parlamenta in tako naprej. Poskrbeti moramo, da če bomo konja naročili, bodo ljudje na koncu konja tudi dobili, ne pa krave. Predsoja vpliva bo torej zelo pomembna. Mislim tudi, da bi morali zagotoviti, da bodo drugi deležniki sodelovali v razpravi. Ne vem, ali so interesne skupine, s katerimi govorimo tukaj v parlamentu, ali v komisiji res na mestu, da zastopajo interese vseh državljanov v državah članicah ali v posamezni državi članici. Mislim, da je prišlo tudi do institucionalizacije lobiranja v Bruslju. Zato je zelo pomembno, da uvedemo obvezen register lobistov v vseh institucijah, zato da bomo točno vedeli, kdo govori s kom, ko pripravljamo in spreminjamo zakonodajo. Mislim pa, da bo to zelo težko, kajti šlo bo za temeljito spremembo kulture, delovanje v parlamentu in komisiji. Hvala lepa, gospod Moraes. Hvala lepa, gospod eh, Timmermans. Vaši odgovori so nam že povedali o tem, kakšne so vaše zaveze, kakšne so vaše vizije ščitili boste naše vrednote, to je lepo in prav, ampak eh, želim iti naprej. Ko boste zagovarjali temeljne pravice, kakšen komentar, komisar boste, ko smo zavrnili hrambo podatkov, ko smo se borili proti vohunjenju in tukaj nimamo v mislih samo mađarske, gre za zakone proti diskriminaciji, ki se ne prenesejo, gre za varčevalne ukrepe, omenjali ste tudi Eh, biseksualce in pravice gejev in tako naprej. Zanima me, ali boste vi tisti podpredsednik, ki se lahko spopade s nepriljubljenostjo in dela, kar je treba, ali pa boste morda z državami članicami postopali bolj eh, prijateljsko, ali boste vi tisti, ki se jim postavi po robo v težkih časih. Evropejci se pogosto znajdemo v težavah. Skozi zgodovino je tako. Uh, in potem mora nekdo biti kriv. To, to je del narave, vsaj v Evropi. V Evropi je zelo veliko raznovrstnosti in vedno je moč najti nekoga, ki je kriv. So to ljudje, muslimani, kristijani, geji, ženske, romi, tigani, kdorkoli že. Vedno je nekdo tam, ki ga lahko okrivimo. Izjiv za evropsko civilizacijo je, da to poskušamo omejiti, da oblikujemo pravni okvir, v katerem bi lahko nadzirali to inherentno človeško reakcijo. Naučili smo se, da ni dobro ubijati in naučili smo se tudi, da ni dobro diskriminirati proti drugim. Ampak v času krize se to vedno znova pojavlja in vedno znova za lasne težave krivimo nekoga drugega. In uh, Evropa je prav gotovo namenjena temu, da se borimo proti tem krizam. In če bom zaradi tega nepriljubljen, prav, vendar, če ne bom sedaj branil temeljnih pravic v Evropi, potem jutri ne bomo imeli Evropske skupnosti, kajti dejansko smo skupnost vrednot. In eh, v zadnjih 30 ali 40 letih smo se vedno bolj zbližali, še posebej po pacu Berlinskega zidu, ampak to še posebej velja za naše skupne vrednote. Če bi svojim eh, starim staršem povedal, da bodo do konca stoletja istospolne poroke zakonite v, na nizozemskem, bi poklicali psihiatrično bolnišnico. Sedaj pa, ko govorim s svojimi otroki si sploh ne znajo predstavljati, da se dva moška ne bi mogla poročiti, če se pač ljubita. To so naše vrednote. Dobro je, da je tako in to moramo zaščititi z zakonom. Hvala. Eh, gospod Timmermans, hvala, sedaj pa gospod McIntyre. Gospod Timmermans, tukaj sem. Mislim, da ste tudi vi tako prepričani kot jaz, da lahko sprožimo še več potencijala Evrope, če bomo sprostili in olajšali bremena, ki jih Evropska unija včasih nalaga MSPM. Parlament vedno znova podpira to agendo. Aprila letos smo sprejeli poročilo odbora za zaposlovanje, kjer smo podali več priporočil za to, da bi ustvarjali ugodno okolje za oblikovanje delovnih mest. V tem poročilu smo pozvali za ukrepe na evropski ravni za to, da zmanjšamo birokracijo. Prav tako smo sprejeli resolucijo o desetih najboljših procesih posvetovanj. Komisija naj bi postavila cilj, da za 30 odstotkov do leta 2020 zmanjša upravno breme. To podpirajo podjetja, organizacije, CBI, Business Europe, European Small Business Alliance in tako naprej. Glede na to, me zanima, ali se boste vi zavezali k temu, da uvedemo cilj za zmanjšanje upravnega bremena na podjetja. Hvala. Gospod Timmermans, hvala, kakor sem rekel, pripravljen sem biti eklektičen. Vse, kar deluje, bom sprejel in če je to predlog, ki lahko vodi do pozitivnih rezultatov, bom to tudi storil. Vendar na nekaj vas želim opozoriti. Komisija je tako že storila in če se pogovarjate z MSP po Evropi in drugimi podjetji, potem vam lahko povem, da zaenkrat nad rezultati niso navdušeni. Mislim, da moramo natančno preveriti, kaj smo do sedaj storili, kaj ti. Odkar me je Jean-Claude Juncker prosil, da prevzamem ta portfel, preučujem to vprašanje in ljudje mi vedno znova pravijo, pa toliko smo že storili. No, podjetje pa seveda imajo popolnoma drugačno mnenje. Z vašo pomočjo si želim poskusiti, da bi začeli z konkretnimi lajšanji upravnega bremena za podjetja, zato da bodo ljudje lahko zagotavljali storitve ljudem in lokalnim skupnostim in da bodo ljudje vedeli, da imajo manj upravnega bremena. In še nekaj želim dodati. Mislim, da moramo zagotoviti više stopne poštenosti tudi v državah članicah. Zelo preprosto je kriviti evropska pravila za to breme. Ampak eh, kako pogosto mora komisija pripraviti predlog, zato ker si ga države članice želijo kako pogosto se zgodi, da mi pripravimo predlog, zato ker mislimo, da so ga zahtevale interesne skupine. Ampak na koncu tisti ljudje, ki bi ga interesne skupine naj zastopale, menijo, da tega predloga sploh niso potrebovali. Zato mislim, da bi morali natančno preučiti strategijo komuniciranja s tistimi, ki jim želimo pomagati. Hvala lepa, gospod Wikström. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod Timmermans. Mislim, da se vsi strinjamo, da bi evropske volitve morali obravnavati kot neke vrste budnico za vse nas. Evropski državljani zahtevajo, da prisluhnemo njihovim pomislekom. Sem predsednica odbora za peticije in opozoriti vas želim na dejstvo, da moj odbor vsako leto obravnava na tisoče predlogov državljanov z vseh koncev Evrope, tudi v zvezi z izvajanjem evropske zakonodaje te peticije so dejansko dober vir informacij o tem, kako zakonodaja vpliva na podjetja in ljudi v Evropi. To nam daje tudi zamisli o tem, kako bi te zakone lahko in morali izboljšati. Vi ste prvi podpredsednik. Uh, in odgovorni ste za boljšo zakonodajo, zato me zanima dvoje. Prvič, kako boste izboljšali sodelovanje med našima dvema institucijama, zato da bomo čim bolje izkoristili odbor za peticije in tudi peticije strani evropskih državljanov in drugič, kaj boljše zakonodajstvo pomeni za vas? Hvala. Gospod Timmermans, prvo vprašanje. Če me povabite v svoj odbor, se bom zasedanja prav gotovo udeležil. Če želite, da preučim rezultate, učinek ali reakcije, bom to storil. Če želite, da podam reakcijo v splošnem v zvezi s tem, zaradi česar se ljudje oglašajo na vas, bom to storil. Morda ne na individualni ravni, zato ker včasih je na individualni ravni treba zagotoviti pravno mnenje, sam pa nisem. Ne morem komentirati individualnih primerov, ampak če obstajajo splošni trendi, jih želim poznati, kajti to prav gotovo lahko pripomore k boljši zakonodaji. Vemo, kje se pojavljajo težave in uh, potem bomo vedeli, kdo je dejansko kriv. Morda je res kriva komisija, morda druga institucija, morda pa države članice. Mislim, da bi tukaj lahko dosegli nekaj napredka in se naučili nekaj od uh, naših skupnih izkušenj. Z veseljem bom del vašega dela. Kaj to pomeni za me? Če ima nekdo pekarno, po mojem mnenju, ne sme pol dneva izpolnjevati obrazce in početi isto za tri različne institucije. Želim, da bi ta oseba lahko zaposlila dva ali tri ljudi in pekla kruhce v dan. To je boljša regulacija, boljša zakonodaja. Hvala, gospod Žvjevka. Čekuje, panim človek. Hvala, predsednik, spoštovani gospod Timmermans. Na kratko bi se rad dotaknil še zakonodajnega postopka in vseh tistih ukrepov, ki jih bomo verjetno skupaj sprejemali za to, da poenostavimo zakonodajni sistem in da spoštujemo tudi načela, ki nas zavezujejo. Torej, načelo subsidijarnosti in sorazmernosti, eh, sploh kar zadeva MSP-je in pa tudi okoljske politike in eh, socialno politiko, da se izognemo poseganju v pristojnosti, ki niso evropske in da se izognemo eh, tudi nepotrebni regulaciji. Zanima me, ali namerate vzpostaviti sistem, ki bo zagotovil spremljanje spoštovanja načela subsidijarnosti. Mm, to sprašujem zato, ker je verjetno od znotraj pogled nekoliko boljši, kakršnega imate vi namreč. Uh, po mojih izkušnjah subsidijarnost pomeni vse sorte. Vsak si to drugače predstavlja. In mislim, da moramo najprej pojasniti, kaj to sploh pomeni. Mislim, da bi se lahko veliko naučili od tega, da tesno sodelujemo z nacionalnimi parlamenti, kajti preverjanje subsidijarnosti in proporcionalnosti je sedaj reden del njihovega dela. Seveda, izboljšave so mogoče, posamezni komisarji bi morali obiskati nacionalne parlamente, če ti parlamenti uložijo rumen ali oranžen karton in komisarji bi morali govoriti z nacionalnimi parlamenti, dobili bodo tudi veliko povratnih informacij in potem bodo te povratne informacije lahko posredovali nazaj v sistem. Mislim, da moramo analizirati, čemu je subsidijarnost namenjena, kaj naj bi s tem dosegli in to bo del novega medinstitucionalnega sporazuma za boljše zakonodajno delo. Ali potrebujemo organ za preverjanje subsidijarnosti, ne vem, mislim, da to ne bi bil prispevek eh, k temu cilju. Vendar mislim, da moramo zagotoviti več sodelovanja med nacionalnimi parlamenti in med nacionalnimi parlamenti ter Evropskim parlamentom v zvezi s tem procesom, kaj te. Šestkrat sem bil, na primer, izvoljen v nizozemski parlament in ko sem bil prvič izvoljen, sploh nismo imeli sistema, sedaj pa je sistem precej zapleten. Ta sistem preverjanja subsidijarnosti in proporcionalnosti. Ampak včasih se to tudi morda zlorablja, zato ker morda komu določen predlog ni všeč. Pojasniti moramo, da je to preverjanje subsidijarnosti namenjeno temu, ali je Evropa pristojna ukrepati na tem področju. Ne pa, ali je to predlog, ki nam je všeč ali ne, tudi to moramo pojasniti nacionalnim parlamentom. Hvala, gospa Sipel. Hvala lepa, gospod eh, Timmermans. Pozdravljam vašo zavezanost eh, temeljnim pravicam. Želite zagotoviti komplementarno z drugimi institucijami, naprimer Svet Evrope in Beneška komisija. Ampak morda bi lahko podali nekaj podrobnosti v zvezi z naslednjim. Kaj boste storili za to, da poskrbite, da mehanizem pravne države dejansko ostane mehanizem za krizne situacije, da bomo imeli bolj učinkovite postopke ob kršitvah in možnost sankcij ali sistematične kršitve načela demokracije in pravne države, eh, če, če do tega pride, če država članica torej krši ta načela, kaj se bo zgodilo. In na koncu še, kako boste vi poskrbeli, da tak mehanizem velja za vse države članice na pregleden, enoten in ustrezen način. Hvala. Jasno je, da bi z ukrepanjem ali neukrepanjem, jaz ali komisija, če bomo potrjeni, ustvarili vtis, da samo izbiramo morebitne kandidate. Tako ne gre. Mislim, da moramo biti objektivni in strogi pri analizah. Če je neka država veliko v medijih, potem bi morali vso pozornost nameniti tem državam, vse, vse ostale države pa pustiti ob strani. To bi, po mojem mnenju, resno spodkopalo verodostojnost komisije in Evropske unije. Zato mislim, da bi morali biti zelo objektivni, natančni pri analizah in pragotovo moramo svoje delo temeljiti na natančnih pravnih normah in pravnih standardih. Različne organizacije po Evropi opravljajo zelo dobro delo, tudi nevladne organizacije agencija za temeljne pravice in tako naprej. Ampak konec koncu imamo na voljo instrumente, imamo možnost, da sprožimo postopke zaradi kršitve, možnost uporabe sedmega člena imamo, ampak sedaj ne potrebujemo novih postopkov, potrebujemo politično voljo, da dejansko izvršujemo to, kar že imamo na voljo kot Evropska unija bomo v prihodnih letih res morali prestati preizkuse, ali smo politično dovolj pogumni, da od držav članic zahtevamo, da izpolnijo standarde, ki so jih eh, sprejele in ratificirale v nacionalnih parlamentih. Če pogodbo podpišete in ratificirate, potem jo boste morali izpolnjevati. Hvala lepa. Hvala, gospod Koraca Bild. Hvala lepa, gospod Timmermans, za zavezanost, ki ste jo pokazali da nas spremembe dejansko čakajo. Veliko državljanov komisijo povezuje z birokracijo. Upravičeno ali neupravičeno, ampak sedaj je čas, da pokažete otepljive rezultate, zato da spet dobite zaupanje. Konkretno, kakšni so vaši načrti, da poskrbite, da države članice pri izvajanju direktiv ne uvajajo določenih eh, novih zahtev? To ste že omenjali ali bo dejansko veljalo pravilo uvedba nove zakonodaje in izbris ene zakonodaje. Ali imate dovolj politične moči, da se uprete državam članicam in jih prisilite v izvajanje zakonodaje. Naprimer, v svetu je vprašanje javnega dostopa do dokumentov blokirano. In, naprimer, v okviru z bojem proti diskriminaciji. Pa še nekaj. Imate neke vrste mesto superkomisarja, kako boste poskrbeli, da se bodo človekove pravice, pravice otrok in tako naprej vključile v vsako politiko in kulturo. Hvala. Hvala lepa. Spominjate me na nekdanjega švedskega kolega, ampak ne bom omenjal njegovega imena. Spremeniti bomo morali delo, če želimo biti uspešni. Kot Evropa imamo ugled, da nismo uspešni, da ne delamo učinkovito, ampak to bomo spremenili le, če se bomo dejansko spremenili. Želim biti zelo pregleden v zvezi s tem, kako bomo spremenili način zakonodajnega dela. Želim si medinstitucionalni sporozum med parlamentom in svetom, zato da poskrbimo, da se bo izvajalo načelo preverjanja predlogov skozi celoten zakonodajni postopek. Preprosto si želim konkretnih rezultatov. Želim si, da bi mala in srednja podjetja rekla, poglej, poglej, to pa deluje. Manje upravnega bremena, to dejansko vodi do dobrih rezultatov. Dokler ne bo tega, ni, ni pomembno, kaj počnemo. Uspeha ne bo. Kar zadeva boj za temeljne pravice, to je del odgovornosti vsakega komisarja z svojim horizontalnim položajem imam možnost, da govorim za posameznimi komisarji o njihovih posameznih področjih in jih vprašam, ali so upoštevali vprašanja temeljnih pravic na ustrezen način. Nobenega dvoma nimam, da bo to del našega običajnega dela. Imeli smo dva dni pogovoru in eh, res me je navdušila kakovost in odločenost kolegic in kolegov, da izvajo elemente temeljnih pravic. Kar zadeva otroke, horizontalne vprašanja, kot so pravice otrok, so nekaj, čemur se bomo prav gotovo posvečali. In prepričan sem, če ne bomo bolj uspešni pri zaščiti otrok v naslednjih letih, če ne bomo pokazali otepljivih rezultatov pri zaščiti otrok, ki so včasih zelo ranljivi v družbi, potem mislim, da ne bomo zaščitili temeljnih pravic, ki bi morale še posebej veljati za najmlajše v naši družbi. Hvala lepa. Hvala, gospod Fajon. Um, Hvala lepa, gospod Timmermans, tukaj le sem. Človekove pravice in priseljevanje. Kaj predlagate za to, da zagotovimo, da bodo vsi imigranti, ki prihajajo v Evropsko unijo ali so že v Evropski uniji, da bodo vsi priseljenci dejansko uživali v svojih temeljnih pravicah, ne glede na spol, raso, etični izvor, religijo, invalidnost in spolno usmerjenost. In eh, v istem kontekstu, vi ste prvi podpredsednik, kako se boste borili proti diskriminaciji, proti najbolj ranljivim delom naše družbe, še posebej Romov. Hvala. Hvala lepa začel bom z vašim drugim vprašanjem. Pred nekaj leti sem delal za OVSE, delal sem na pravicah manjšin in napisali smo poročilo o Romih in Sintijih v Evropi. To poročilo je bilo res uh, grozljivo. Gre za kombinacijo diskriminacije, socialne izključenosti, uh, samo izključevanja, iz izobraževanja in tako naprej. Tega je sedaj že 20 let. In če si ogledam stanje danes, mislim, da se za Rome in Sintije kaj veliko ni izboljšalo. Mislim, da je celotna Evropa kriva. Evropska skupnost tukaj ni opravila svoje naloge. Odgovornost je kolektivna, kajti ti ljudje niso državljani samo ene države. Zelo sem zavezan temu, da poskusimo ugotoviti, kako lahko v sodelovanju s drugimi institucijami in organizacijami lajšamo trpljenje Romov in Sintijev. V tem času je veliko razprav o tem, kako se zlorabljajo socialni sistemi v državah članicah. In eh, tisti, ki so tarča kritik in teh eh, strogih ukrepov, so preprosto Romi in Sintiji. Včasih se nimajo kam drugam za obrniti. Roma in Sintija uporabljam kot primer tega, kje smo in kjer nas čaka še zelo veliko dela za to, da poskrbimo, da bodo zaščitene njihove pravice v smislu temeljnih pravic. In še nekaj je, v zvezi s tem moramo prav tako biti pošteni. Preveč je možnosti za nelegalnost ta ilegalnost jim sicer omogoča preživetje, ampak eh, zaradi tega, naprimer, institucije ne morejo izvajati in zagotavljati pravic. Boriti se moramo tudi proti ilegalnosti in bolj moramo biti kritični proti tistim podjetnikom, ki vedo, da zaposlujejo nezakonite priseljence. Hvala. Hvala, gospod Tranžel. Hvala, gospod predsednik. Gospod Timmermans, prebral sem eh, vaš govor, vaše članke, vaše odgovore in vidim, da dajete velik pomen načelu subsidijarnosti in, nače, in uh, vlogi nacionalnih parlamentov. Prva pripomba. Načelo subsidijarnosti, ker je to pač vezano na koncept najboljše ravni učinkovitosti in sicer, da se to ne veže zgolj na omejevanje ukrepanja Evropske unije, ampak to lahko celo pride do prekinitve delovanja Unije na določenem področju, se bojim, da to pogosto pozabljate. Subsidijarnost, če jo razumemo v polni meri, lahko pomeni tudi več pooblastil za Unijo. No, ob tem pa bi rad zastavil vprašanje. Kakšne konkretne ukrepe nameravate sprejeti za to, da se okrepi vloga nacionalnih parlamentov in kakšne ukrepe predvidevate za to, da bo močnejša uloga nacionalnih parlamentov takšna, da ne bo ogrozila in okrnila pristojnosti Evropskega parlamenta. Gospod Timmermans, kot prvo, pooblastila EU so določena v PDEU. Tega ne moremo kar tako razširiti na podlagi subsidijarnosti. Vem, da je vedno tendenca, še posebej v instituciji, v kateri eh, bom sedel tudi jaz, če me boste potrdili, da se pripravlja predloge, ki so luštni, Ampak to ni nujno. Ne. Jaz želim, da komisija pripravlja predloge na tistih področjih, ki so prioritetna za izvoljenega predsednika komisije in na tistih področjih, kjer je ukrepanje nujno. Sam imam drugačno stališče glede subsidijarnosti kot eh, vi, spoštovani. Zato sem tudi dejal, da imamo raznolika mnenja na tem področju. Energetska politika, na primer, je področje, ki je opredeljeno v pogodbi in ukrepanje na evropski ravni je. Eh, vendarle edino področje, ki bo edina raven, na kateri bo ukrepanje obodilo sadove. Tako da ja, tu potrebujemo evropsko ukrepanje, ampak moje razumevanje načela socialnosti je, da se ukrepa na višji ravni le, če je ta višja raven edina raven, ki zagotavlja možnost doseganja željenih rezultatov. To pa seveda lahko pomeni tudi to, da je treba najti evropsko rešitev za problem, ki se ga ne da več reševati zgolj na nacionalni ravni. Glede vašega drugega vprašanja. Meni se je zdelo, morda vam delam krivico, morda sem vas, napak, sem vas napak razumel, ampak eh, zdelo se mi je takrat še na začetku konvencije, če spomnite, je vladala uh, ta problematika, da gre za nekakšno uh, konkurenco med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Ampak moj vtis v zadnjih letih je, da je vse večje partnerstvo med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Seveda se to lahko še izboljša, jasno, ampak, kot sem skušal povedati v vodoma, ta Evropska unija ne bo nikakor zgrajena v nasprotju z voljo držav članic in eh, evropskih državljanov. Tako da nacionalni parlamenti so naši partnerji pri zagotavljanju boljših rezultatov in boljših dosežkov za naše državljane. Hvala lepa. Gospa Regner. Hvala lepa. Še eno vprašanje glede spremembe zakonodaje. E, socialni sporazum za frizerje je Evropska komisija opredelila kot področje, ki ne sodi v področje boljše zakonodaje in to razume kot birokratsko oviro. To je napad na evropski socialni dialog in tudi napad na temeljne pravice za varno in zdravo delovno mesto, ki ga opredeluje člen 31 listine o temeljnih pravicah. Kaj namerjavate vi kot eh, podpredsednik storiti za to, da bo boljša zakonodaja zagotavljala temeljne pravice z vidika varnega in zdravega delovnega mesta in da se bodo obenem tudi upoštevali socialni sporozumi. Zanima me tudi, kaj nameravate storiti za to, da se zmanjša upravno breme za MSP-je, ne da bi obenem vplivali na socialne standarde za zaposlene in na potrošnike. Na kratko povedano, kaj nameravate storiti za to, da boljša zakonodaja ne bo pomenila manj ali pa nobene zakonodaje, še posebej, ko gre za socialne ali okoljske standarde. Ja, spomnili ste na moje uvodne izjave. Boljša zakonodaja ni deregulacija in je ne moramo doseči na račun eh, okoljske ali socialne zakonodaje. Ampak mislim, da tu vendarle skačete kar k nekim zaključkom, kar zadeva to pobudo glede frizerjev. Koliko razumem, je to nekaj, kar izhaja iz socialnega dialoga na evropski ravni. Komisijo so prosili, da naj pripravi predlog. Ampak ne vem, se mi zdi, da so države članice tiste, ki lahko zagotovijo ustrezno zaščito na delovnem mestu za ljudi, ki delajo na delovnem mestu frizerje. Je to res nekaj, s čemer se moramo ukvarjati na evropski ravni, ali je pa to še en primer tega, ko nekomu ne uspe na evropski ravni, potem pa upa, da bo na evropski ravni uspel z nečem, eh, pri čemer je bil neuspešen na nacionalni ravni. To pa nikakor ni način, eh, po katerem želimo postopati. Mislim, da je kar nekaj prostora za to, da evropske stranke v Evropskem parlamentu rečejo, ja, želimo iti v to smer. Ja, to je vaša pravica, absolutno. Ampak, če naj bi v svoji morebitni prihodni funkciji eh, komisarja o tem odločal, pa moram preučiti, ali je ukrepanje na evropski ravni res ustrezen odziv na to očitno potrebo po zagotavljanju varnega delovnega mesta na nacionalni ravni. Ali je res nujno, da Evropa o tem odločja. Zakaj ne more država članica sama rešiti tega? Gre za nek notranji trg na področju frizerskih storitev, ki zahteva evropske ukrepe ali pa je to nekaj, kar lahko rešimo na nacionalni ravni. To mislim, da je vprašanje, ki si ga moramo zastaviti. In če je odgovor takšen, če večina meni, da ja, to lahko rešimo le na evropski ravni, potem prav, tega ne bom nikakor eh, ne oviral. Tu moramo biti praktični in pragmatični. Ampak mislim, da je raznolikost eh, kultur, raznolikost poslovanja in delovanja na nacionalni ravni nekaj, kar me privede do zaključka, da je to nekaj, kar države članice absolutno lahko same rešijo na nacionalni ravni. Hvala lepa, gospod Timmermans. Gospod eh, Jar. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Timmermans, tule sem. Eh, sem član odbora za peticije, zato imam vprašanje v zvezi z. Za temeljno listino človekovih, o temeljnih, eh, Evropsko listino o temeljnih pravicah, eh, člen 51. Namreč eh, ta temeljna listina ima zdaj pravno veljavo in delo našega odbora se tudi veže na to listino. Dejstvo pa je, da člen 51 ni vedno kriterij, saj se postopke proti državam članicam. Eh, ne morejo sprožiti po tem postopku. Številne državljani menijo, da je člen 51 nejasen in preveč eh, nedorečen in zanima, kakšno je vaše stališče do člena 51 listine o temeljnih pravicah EU, kako lahko državljanom eh, razložimo, da je ta pravica do peticije, ki predstavlja temeljno pravico, vendarle omejena na podlagi člena 51. Potem pa še kar zadeva odpravo birokracije, ali nameravate ustanoviti neodvisen organ, ki bo opravil eh, dejanski nadzor nad eh, tem, kakšni, kakšne so. Ocene učinka. Ja, kar zadeva peticije. odbor za peticije v Evropskem parlamentu. Z njim bi se vsekakor rad sestal, da mi razložite, kje je težava s tem členom 1.5. O tem bi se res rad pogovoril. Dejstvo, da pa so določene omejitve, kar zgleda pravice do peticije, to pa je tudi na nacionalni ravni. Logično in tudi tam to obstaja. Ali so zadeve jasno opredeljene ali ne, ne znam zdaj reči. Če pa so težave s tem načinom 51, potem pa. Eh, vam z veseljem prisluhnem in eh, potem eh, storimo, kar je storiti treba. Če moramo zdaj presuditi, ali nek predlog dejansko na koncu konca tudi prinese pričakovan izid, no, tu moramo poskrbeti za to, da komisija deluje na strokovni neodvisni način. In eh, službe komisije morajo zato imeti tudi zadostno distanco do raznoraznih interesov, vemo, o kakšnih govorimo, in da so obenem tudi dovolj strokovne te službe, da lahko sprejemajo odločitve na neodvisni način. Zdaj, če pride do neke ob tožbe in se komisija tega loti, potem je seveda to treba obravnavati skupaj s parlamentom, tako da tudi vi lahko potem preučite, ali je bila zadeva ustrezno obravnavana ali ne. Mislim, da na način tudi lahko izboljšamo našo stopno transparentnosti. Hvala lepa, gospod Timermans, gospod Delvo. Lep pozdrav, gospod Timermans, tule na vaši levi. Rada bi se vrnila k vprašanju subsidiarnosti in hvala tudi za to, da ste izpostavili to, ta pojem. Mislim, da, tega, da to tudi potrebujemo po izmenjavi mnen. V vaših pisnih odgovorih ste omenili tudi, da želite v tem kontekstu izboljšati sodelovanje z nacionalnimi parlamenti. Skupina SD je naklonjena okrepitvi ulogi nacionalnih parlamentov. Tudi zato, da se politične odločitve sprejemajo nekako bliže ljudem. Želimo pa tudi promovirati evropski projekt. Tako da moji pomisliki so ravno nasprotni od eh, govornika pred menoj. Namreč zanima me, kako želite zagotoviti, da načelo subsidijarnosti ne bo predstavljalo izgovora za odlaganje ali celo blokiranje odločitev na evropski ravni strani vseh tistih, ki si želijo neuspeh evropskega projekta. Hvala, gospod Timmermans. Ja, ta nevarnost je jasna in očitna v državah članicah. Prej sem dejal, da poznam konkretne primere, celo v državi, ki jo najbolje poznam. Tudi tam uporabljajo argumentacijo, da drž, Evropska unija ni pristojna na nekem področju, samo zato, ker jim pač ni všeč eh, način, kako želijo nekaj opredeliti. Tako da subsidijarnost, po mojem mnenju, pomeni, ali je unija pristojna za to, da sploh podaja predlog na nekem področju. In tu seveda moramo izhajati iz eh, pogodbe pri tej oceni. Potem pa je tu vprašanje sorazmernosti. In sicer, ali je inštrument, ki ga predlagamo za ukrepanje na nekem področju, resnično ustrezen za to, da dosežemo rezultat, ki ga želimo doseči z nekim predlogom. To sta tista dva elementa, ki sta ključna v analizi nacionalnih parlamentov. To je tisto, kar je treba razjasniti z nacionalnimi parlamenti, kajti, kot sem dejal, prepogosto je to celo izgovor za to, da se ne odvijajo evropske pobude na nekem področju, kar zadeva pravico komisije do zakonodajne pobude, kar zadeva pravico eh, sveta in parlamenta do sprejemanja zakonodaje, to pa seveda ne sme biti vezano na zmanjšanje pravice do pobude nacionalnih parlamentov. Če želijo nadzirati, kar počnemo v zakonodajnem postopku se morajo samo pač obrniti na svoje vlade v svetu, ki jih eh, tako ali tako nadzirajo doma v nacionalnih parlamentih. Hvala lepa, gospa Gresle. Hvala lepa za ta res kratkočasen popovdan, kar zadeva službo interne revizije, ki bo tudi v vašem portfelju. Mm, nas v odboru za nadzor proračuna zanima, kako nameravate zagotoviti neodvisnost eh, notranje revizije, kar zadeva program dela, kar zadeva eh, smernice dela. To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je, ali boste uvedli tudi nekakšen panel za nadzor nad delom revizijskih služb, da se zagotovi to, da se tudi z vami usedejo in da se z vami pogovorijo o izsledkih eh, notranje revizije in da bo to nekakšna redna točka na dnevnem redu. Veste, komisija ima res eh, številne odlične zaposlene. S številnimi sem se sestavil in še posebej so name naredili v tist ljudje, ki delajo v notranji reviziji. To so res odlični ljudje, zelo dobri kadri, ki popravljajo in bodo upravljali zelo dobro delo v prihodnosti. In lahko vam jamčim popolno neodvisnost revizijskih služb. Če ni neodvisnosti, potem svojega dela ne morejo opravljati. Prav tako nameravam zagotoviti, da bodo več lahko nadzorovali tudi v smislu outputov, skratka, ali dejansko pri svojih projektih, projektih zagotavljamo to, kar želimo doseči. Zdaj to pridem 40 odstotkov njihovega dela, mislim pa, da je pomembno, da se ta delež še poveča. Revizijska služba mora, mislim, da delovati bolj neodvisno od generalnih direktorjev. Njihovo delo mora biti bolj neodvisno, zato da ne prihaja do kakršnih koli navskriži za njihovimi izsledki in priporočili. Če pride do priporočil, če se bodo ta priporočila sprejeta, boste seveda lahko tudi vi kot Evropski parlament nadzirali, kaj je komisija na tem področju storila. In mislim, da lahko eh, tu vsekakor storimo še več, zagotovimo, da boste imeli več upogeda na to. Ja, res je, sam bom prevzel eh, to področje. Ja, jaz bom moral zagotoviti, da bodo moji kolege v komisiji, ki so pristojni za področja, kjer eh, revizijska služba daje priporočila, sodelovali tudi z menoj, da se prepričamo, ali so ta priporočila dejansko bila tudi upoštevana. Hvala lepa, gospod Negresko. Hvala lepa, spoštovani gospod eh, Timmermans. Če želimo izboljšati proces odločanja, mora Evropska komisija sveda vedno opraviti oceno učinka, preden se sprejme odločitev. Komisija v tem trenutku preučuje način, kako se Eh, te ocene učinka sploh pripravljajo in komisija se je tudi angažirala, da bo sprejela nova pravila do konca leta 2014. Eden od problemov v preteklosti je bil problem transparentnosti, predvsem pomankanje transparentnosti in zanima me, eh, predvsem, kako neodvisne so bile te ocene učinkov v preteklosti. Moje vprašanje za vas pa je, ali nam lahko razložite, kakšno je vaše mnenje s tem v zvezi, kako nameravate vi izboljšati ta proces, proces odločanja na tem področju in kako uh, nameravate izvajati te ocene učinka v prihodnosti in tudi kako ločiti to področje od samega zbiranja podatkov eh, in eh, vrednotenja na podlagi posameznega političnega. Eh, predstavnikov oziroma političnih eh, preferenc. Kot predstavnik Romunije me tu naprimer zanima področje Schengen. Veste, ocene učinka po naravi stvari niso prvi impuls neke birokracije, ki želi izboljšati svet in ki želi pripravljati vedno boljše predloge z vedno boljšimi rezultati za svoje državljane. Torej, Vso svojo politično pozornost mm, nameravam nameniti temu vprašanju in zagotoviti želim, da bodo službe komisije vse čas vedele, da morajo storiti vse, kar je v njihovi moči, da pripravijo čim boljše ocene učinka za vsak predlog. Potem se bo ta ocena učinka preučila v preomenjenem panelu in zagotoviti želim, da bodo vsi, ki sedijo na tem panelu, dovolj strokovno podkovani in tudi dovolj pogumni, da bodo kar se da nemilosrdni glede teh ocen učinka. Tudi kar zadeva njihove predloge glede sprememb. Tako da sem resnično prepričan, da z boljšo oceno učinka lahko zagotavljamo še boljše rezultate. Ob tem pa, in tu ponovno podarjam, to, kar komisija počne s temi ocenami, je proces, ki poteka na začetku, še predtem sploh pripravimo nek predlog. Potem pa je treba zadevo izboljšati še v kasnejših fazah. Prva obravnava, druga obravnava, obravnava v parlamentu, na svetu, skratka vse to je treba tudi preučiti z vidika ocene učinka, kajti zelo pogosto, pogosto je največji negativni vpliv na državljane in na a, eh, podjetja ravno to, kar se odvija a, eh, v zakolisju, vse, kar se odvija a, eh, v sami praksi odločanja, sploh če gre za spremembe vsebine. In tu moramo zagotoviti več transparentnosti in vse tri institucije, zakonodajne institucije, morajo uh, izvesti svoj del ocene učinka. Tu mislim, da moramo tudi svet zavezati k temu. Hvala, gospod Timerman, dame in gospodje, še zadnje vprašanje in sicer gospa. Tamo trenutek, prosim. Gospod Timermans to vprašanje lahko odgovorite, imate dve minuti, potem pa boste imeli, če želite, pet minut za zaključno izjavo, ki jo potem lahko uporabite tudi za odgovore na vprašanja. Hvala, gospod Timmermans. Sama sem bila neposredna priča resnih eh, kršitev temeljnih pravic nacionalnih mašin, komisija pa je ostala zelo indiferentna. In eh, res se mi zdi pomembno, da komisija ne sprejima kompromisov, ko gre za temeljne pravice. Ampak to vse mora temeljiti na dejstvih, na objektivni analizi, ne pa na nekih ideoloških pritiskih in na medijskih klipingih. Eh, dober primer je ta lestvica, kar zadeva pravico in pravosodje. Poglejmo Mačarsko, ki se danes pogosto omenja. Neodvisnost pravosodja na Mačarskem je eh, šest mest višja kot v preteklem letu, torej višja od povprečja v EU in dostop do sodstva je tudi višji, bližji eh, temu, kar imamo v Franciji. To vse kaže, da objektivna analiza lahko ponudi drugačne rezultate, pogosto drugačne od eh, pogosto neotemeljenih obtožb. Tako da me zanima, kako boste zagotovili, da bodo vse države članice obravnavane enakopravno, da se izognemo dvojnim marilom. Ali boste tudi zaščitili tiste, ki jih napadajo neopravičeno? Izvolite, gospod Timmermans. Največji sovražnik promocije temeljnih in človekovih pravic je ravno pristop neki, ne vem kako naj mu rečem, nekaj, kjer je pač kar tako. Kadarkoli nekaj rečemo o tem, o razmerah eh, na, v Rusiji, nam ruski kolegi odgovorijo, ja, kaj pa pri vas na nizozemskem ali ne vem kjerkoli že. Skratka, edini odziv na ta pristop, kaj pa pri vas, je, da se osredotočimo resnično samo na dejstva v eni državi članici, v posamezni državi članici. Edini način, kako lahko krepimo temeljne pravice, človekove pravice v Evropski uniji, je, da smo popolnoma nepristranski, kar zadeva razmere v državi članice, ki je predmet obravnave. In mislim, da je treba gledati pač gola dejstva. Že prej sem dejal v primeru premijeja Orbana, da če bi se moral odzvati na vsako politično izjavo premijeja Orbana, bi verjetno moral zaprositi še za Eh, dodatno zaposlitev. Eh, tako pa če v politiki. Ampak v primeru Mačarske in v vseh drugih primerih moramo natančno pogledati pravna dejstva in eh, stvarna dejstva, pogledati, nad čem se pritožujejo državljani, pogledati, kakšne so razmere v družbi. Treba se pogovoriti s predstavniki nevladnih organizacij, s predstavniki medijev in potem imamo celovito sliko o razmerah. In nikoli ne more biti Eh, izgovor, ja, ja, že prav, pridite k nam pa pogledajte, ampak kaj pa tam, tam je še huje. Ne, ne, edini odgovor je, vsako situacijo bomo obravnavali na podlagi dejstva in to je edina možna zaščita pred kritiko o dvojnih merilih. Ampak, ali boste deležni kritike dvojnih eh, meril? Ja, vedno. Karkoli človek naredi, je vedno obtožen dvojnih meril, ampak treba je zagotoviti, da ta kritika ni upravičena in da lahko s svojimi dejanji dokažete, da dejansko niste uporabljali dvojnih meril.